Spoštovani kolegi in kolegice, začeli bomo s sestankom našega odbora. Kar takoj bomo začeli s točko devet na dnevnem redu. Torej, kot rečeno, točka na dnevnem redu 9, predstavitev študije o zaposlovanju v kmetijstvu EU. Študijo je zahteval odbor Agri, naročil in vodil pa je tematski sektor B. Gre za študijo o zaposlovanju v kmetijstvu EU, trenutni izzivi in prihodni obeti. Študijo bosta predstavila gospa Ambre Moko in gospod Bernču ki prihajata iz OIR GmbH v Avstriji. Kot rečeno, so študijo pripravili OIA GmbH in Countryside Research Institute iz Združenega kraljestva, Red Red Consulting iz Španije in Univerza uh, v Italiji. Besedo bi vam kar takoj predal, da lahko začnete s to predstavitvijo, sami pa se lahko odločite, kakšen bo vrstni red, torej kdo bo govoril prvi. Hvala lepa, najlepša hvala, da ste nas povabili v ta odbor. Predstavil bom eh, v angleščini, kljub temu, da prihajam iz Avstrije, tako da bo vse skupaj bolj preprosto. Kot rečeno, nam je v veliko veselje, da lahko danes predstavimo našo študijo. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu za vso podporo pri pripravi študije. Kot je že povedal predsedujoči, je študijo opravil cel konzorci inštitucij, sedaj pa kratek pregled današnje predstavitve. Nakratko bomo pregledali celo študijo, najprej kaj je bil njen namen in obseg, potem kaj so glavni trendi, kaj so glavni trendi, pri zaposlovanju v kmetijstvu. In potem se bomo poglobljeno posvetili ključnim gonilom, gonilom za strukturne spremembe. Vprašali se bomo, kaj so glavni izzivi za zaposlovanje v kmetijstvu in kakšna eh, bo strategija SKB, SKP, na koncu pa še določena priporočila. Namen študije, ki smo jo z veseljem opravili, je bil, da analiziramo trenutne vzorce zaposlovanja v kmetijstvu v Evropski uniji. Gre za obsežno nalogo. Kljub temu, da imamo vsi precej jasno predstavo glede tega, kako poteka zaposlovanje v kmetijstvu, vidimo, da prihaja do negativnih trendov, kar se tiče zaposlovanja v tem sektorju. Zanimivo pa je bilo raziskati, kaj so gonila, zakaj prihaja do teh sprememb in kakšni vzorci se ponavljajo po Evropi. Govorili bomo tudi o različnih eh, trendih v prihodnosti. Tukaj smo pripravili različne napovedi in predstavil bom tudi metodologijo te napovedi. Področje uporabe je bila vse evropska analiza delovne sile v kmetijstvu. To je težka naloga, še posebej glede na to, da imajo države članice zelo različne zakonodaje na področju socialnih zadev. Kot veste, to ni najbolj harmonizirano področje v zakonodaji Evropske unije. Naša metodologija. Najprej smo si zadali pregled obstoječe literature, glede na to, da je bilo področje uporabe tako široko. Potem smo začeli z statistično analizo in analizo vzorcev s pomočjo zemljevidov. Naše razumevanje smo želeli poglobiti z študijo primerov v osmih regijah po vsej Evropi. Lepo zdrav vsem skupaj. Sama bi spregovorila o glavnih trendih in značilnostih delovne sile v kmetijstvu. Kar se tiče zgodovinskih trendov, vidimo, da se tukaj delovna sila manjša. To kaže modra linija na tem grafu. Že več let se delovna sila v kmetijstvu manjša. Od leta 2003 pa smo opazili 30-odstotno znižanje skupne delovne sile v kmetijstvu. To zmanjšanje vpliva na eh, kmete, ki imajo družino. Ali je ta trend prisoten povsod po Evropski uniji? Več ali manj ja. Vse države, ki so obarvane z oranžno, rumeno ali rdečo, so doživele zmanjšanje delovne sile v kmetijstvu. Obstajajo le nekatere izjeme. V Malti so imeli 9 odstotno povišanje od leta 2010 do 2016, to je ena izmed izjem. Na desni strani pa vidite regionalne vzorce. Tudi ti so podobni. Večina regij je opazila zmanjšanje delovne sile v kmetijstvu, tudi do 60 odstotkov v nekaterih regijah. Obstajajo pa neke izjeme, naprimer Korzika v primerjavi z drugim delom Francije in eh, Cornwall v primerjavi z drugim delom Združenega kraljestva. Strukturni vzorci. Opazili smo konsolidacijo kmetijskega sektorja manjša se število majhnih kmetij. Na levi strani vidite grafikon, ki prikazuje zelo majhne kmetije med dvema in desetimi hektarji. Na desni strani pa vidite, kako se veča število kmetij z več kot 100 hektarji površine. Kar se tiče modelov kmetovanja, je najbolj prevladojoč model kmetovanja še vedno družinska kmetija in delo družine na kmetiji predstavlja večino. Začasni zaposleni eh, predstavljajo le 8 odstotkov delovne sile, medtem ko družinski člani predstavljajo 76 odstotkov. V mnogih državah, sploh na vzhodu, je to zelo opazno, namreč več kot 80 odstotkov so družinski člani tudi v Italiji, severu Portugalske, severu Španije imamo več kot 80 odstotkov družinskih članov, ki delajo v kmetijstvu. Kar se tiče začasnih delavcev na kmetiji, tukaj pa ni jasnih eh, vzorcev, nimamo nobene razdelitve vzhod-zahod, sever-jug. Nekatere regije se bolj zanašajo na začasne delavce, Potem pa imamo še naprimer Nemčijo, Belgijo, Nizozemsko, kjer so tudi odvisni od teh delavcev. Kar se tiče teh vzorcev, ki sem jih pravkar opisala, nas je zanimalo, kaj so glavna gonila za te strukturne spremembe. Zakaj prihaja do krčenja delovne sile v kmetijstvu po vsej Evropski uniji? Najprej bi omenila tehnološki napredek. V večini primerov to pomeni, da potrebujemo manj ljudi za opravljanje nekega dela, zato ker to delo opravljajo stroji. Po drugi strani pa potrebujemo več zaposlenih z boljšimi veščinami. Potem imamo tudi nekakšno eh, vrzel med tem, kako privlačna je zaposlitev tukaj veča se razmik med eh, podeželskimi območji in urbanimi območji. Delovni pogoji so namreč bolj zahtevni in tudi prihodki iz zaposlitve v kmetijstvu so nižji. Določene države članice pa so tudi v tranziciji. Omenila bi predvsem tiste države članice, ki so pristopile k Evropski uniji v zadnjih 15 letih. Po razširitvi Evropske unije se je terciarni in sekundarni sektor v teh državah povečal. Zato se je tudi pomanjšalo število zaposlenih v kmetijstvu. Pa še zadnji kriterij, ki bi ga rada omenila, obstaja pa jih sicer še več, to je starost in izobraženost. Izobrazba. Statistike in študije primera so pokazale, da so mladi in tisti z visoko izobrazbo Eh, pogosteje iskali zaposlitev drugot in ne v kmetijstvu. V povezavi s temi vzorci in eh, razlogi smo se vprašali, kaj so največji izzivi za kmetijstvo in kmete v Evropi. Intenzifikacija, mehanizacija in inovacije so gotovo velik izziv za kmetije in kmete. Obstaja vrzel med raziskavami in prakso, ki se uporablja. Inovacije v kmetijskem sektorju namreč pogosto ne pridejo do kmetov. Za majhne kmetije je to še večji izziv. Nimajo namreč virov, da bi lahko pridobili te tehnološke inovacije in ostali konkurenčni v globaliziranem svetu. Na desni strani vidite zemljevid in to je odstotek um, upravljavcev kmetij, ki imajo osnovno ali polno kmetijsko usposobljenost. V nekaterih državah, Francija, Nemčija in še posebej Italija, tukaj večina upravljavcev kmetij ima neko izobrazbo. V Italiji celo več kot 90 odstotkov. Na periferiji Evrope pa se kmetje zanašajo bolj na um, praktične izkušnje in zaradi tega tudi slabše sprejemajo inovacije. Še en izziv pa je ta eh, prepad med tem, kako privlačen je sektor kmetijstva v primerjavi z drugimi sektorji. Delo je zelo zahtevno, delovni pogoji so težki, poleg tega je delo zelo sezonsko. Prihodki so nizki in eh, zakonodaja določa tudi različne prispevke, ki jih je potrebno plačevati, in potem je to za majhne kmetije zelo problematično. V sezoni je potem več potrebe po delavcih in takrat pogosto uh, eh, zaposlujejo v kmetijstvu migrante. Zadnji izziv, ki ga želim izpostaviti, pa je verjetno tudi najpogostejši že več desetletij govorimo o tem in ta je vsekakor velik pomislek, gre za eh, generacijsko prenovo. Prenos kmeti med eh, generacijami je nizek, potem tukaj obstajajo nizke pokojnine. Nevezana podpora iz SKP ne omogoča, eh, da bi se starejši kmetje upokojili. Poleg tega imamo pomankljive eh, kadastrske zapise za to, kje je ozemlje neke kmetije. Kot sem omenila že prej, imajo kmetije nizke prihod, prihodke in manj možnosti za zaposlitev. Dostop do nakupa zemlje, dostop do posojil je zelo slab, še posebej za mlade, ki želijo kupiti kmetijo. Na voljo je tudi zelo malo storitev v podeželskih okoljih ali pa so te slabe kakovosti in zaradi teh razlogov se mladi ne odločajo za življenje v podeželskih območjih in za prevzemanje kmetij. Na desni strani vidimo grafikon z dvema črtama in obe črti kažeta negativni trend. Rdeča črta kaže, eh, koliko kmetij upravljajo stari kmetje nad 65 let, modra črta pa kaže, koliko kmetij upravljajo mladi kmetje, stari 35 ali manj. Leta 2005 smo imeli 22 eh, kmetij, eh, ki jih upravljajo mladi kmetje, za vsakih 100 kmetij, ki jih eh, upravljajo stari kmetje. V letu 2016 je bilo tukaj razmerje le 16 proti, 22, proti 100. V odziv na te izzive in glede na to, da kmetijski sektor ni najbolj privlačen, smo se vprašali, kakšni so odzivi kmetov. Tukaj lahko omenim diverzifikacijo prihodkov in virov prihodkov. Gre za. Eh, diverzifikacijo same kmetije in opravljanje različnih dejavnosti kmeta. Na tak način lahko pridobijo više prihodke in večjo stabilnost eh, prihodkov. Najprej, najprej pluriaktivnost, to je zelo pogosto v Evropi. Leta 2013 je 40 odstotkov vseh kmetov opravljalo različne dejavnosti, torej ne samo kmetijstvo potem pa diverzifikacija. Gre za diverzifikacijo dejavnosti na kmetiji sami. Naprimer, da na kmetiji tudi procesirajo svoje pridelke in jih tudi neposredno trči, tržijo, potem imajo kmetize, kme, kme, turistično kmetijo, pridobivajo obnovljive vire energije in tako naprej. Ampak tudi tukaj obstajajo določene ovire za to, da se kmetije diverzificirajo problem je dostop do zemljišča ali pa sprememba namembnosti zemljišča. Dostop do kreditov in finančnih virov je tudi problem. Potrebujemo pa tudi dodatne veščine, če želi eh, kmet pripravljati um, kmetijo v obliki turistične kmetije ali kaj takšnega. V tem kontekstu nas je zanimalo, kakšni so vplivi SKP na zaposlovanje v kmetijstvu. Ali vzpodbujajo zaposlovanje ali ga ovirajo. Opravili smo obsežen pregled literature, pregledali smo študije na nacionalni ravni, na lokalni ravni in tudi na mednarodni oziroma evropski ravni. Rezultati so zelo mešani. Vse skupaj je zelo odvisno od eh, narave podpore, o kateri je govora. Vprašanje je, kakšna je prioriteta ukrepov na nacionalni ravni, na lokalni ravni, pa tudi kakšen je sociogospodarski kontekst neke regije oziroma države. Učinki SKP so mešani, seveda imajo pozitiven učinek na zaposlitev v kmetijstvu. Ta učinek je lahko posreden ali neposreden, gre predvsem za ukrepe iz prvega stebra, neposredna plačila, pa tudi drugega stebra ukrepi za razvoj podeželja. Tukaj gre za to, da se dopolni prihodek iz kmetijstva za dohodki iz drugih sektorjev. Opazili pa smo tudi negativni učinek na zaposlovanje tako v prvem in drugem stebru. Zakaj? predvsem zaradi subvencij iz SKP. Te namreč niso enakomerno porazdeljene. Majhne kmetije dobijo manj subvencij in zato kmetije majhnih kmetij iščejo drugo zaposlitev. Velike kmetije, ki dobivajo veliko subvencij, pa potem prevzemajo te majhne kmetije. Opazili smo tudi ta učinek višjega prihodka subvencije omogočajo več prihodka in zaradi tega se eh, človeške zaposlene eh, nadomesti z stroji. Takšno intenzivno kmetovanje pač zahteva manj delavcev in več strojev in to eh, negativno vpliva na družine, ki so zaposlene v kmetijstvu. Učinki SKP na kmetijstvo in zaposlovanje v kmetijstvu so torej pozitivni in negativni istočasno pogosto pa je veliko odvisno od regije, kateri, uh, o kateri govorimo. Tako, jaz bi sedaj povzel vse te informacije v uh, nek nabor političnih priporočil. Seveda se zavedam, da te, ta, ta priporočila niso namenjena samo ravni EU, pogosto so relevantna tudi za nacionalno raven ali regionalno raven. Vedno znova govorimo o generacijski prenovi in o tem, kako morajo mladi prevzemati kmetije. Seveda ni težko reči, da želimo spodbujati mlade, da naj eh, ostanejo v tem sektorju, da naj spodbujamo tiste, ki bi se želeli zaposliti v kmetijstvu in tako naprej. Ampak v večini primerov je to nacionalno vprašanje. Zato, ker je to povezano z zakonodajo o dediščini, o dedovanju. Poleg tega pa imajo države članice tudi specifične prakse glede tega, kako se kmetije prevzemajo v družini. Ponavadi najstarejši sin prevzame kmetijo, to je pač tradicija. Če najstarejši sin ne želi prevzeti kmetije, potem pa pride do težav. Še Še bolj problematičen pa je dostop novih ljudi v kmetijski sektor. Tudi če želi neka mlada oseba prevzeti kmetijo, je to pogosto skoraj nemogoče zaradi nacionalne in regionalne eh, zakonodaje glede nakupa zemlišča. Striš, slišali smo že o vprašanju glede ureditve zemljiške knjige, ampak poleg tega je tudi vse bolj zahtevno vstopiti na trg z nakupom zemlišča. Vprašanje je namreč, kaj bo nekdo eh, počel s tem zemljiščem, kaj točno je kmetijstvo, kmetovanje. Namreč odpirajo se novi inovativni sektori, ne samo proizvodnja prehrane, ampak tudi proizvodnja tkanin, potem eh, obnovljiva viri energije in tako naprej. Tudi če si želimo, da bi se prevzemanje kmetij strani mlade generacije pospešilo, Obstaja tukaj nekaj problemov, določena evropska zakonodaja temu namreč nasprotuje. Če podam primer direktive Omnibus, o kateri se trenutno veliko razpravlja, tam piše, da mora biti. Eh, Tam piše, da bi lahko del kapitala pridobili z finančnimi instrumenti in to bi omogočalo najem zemlišča, Ampak kaj bi to povzročilo? To bi povzročilo, da se spodbuja industrializiranje velike kmetije. Te bodo nadomestile majhne družinske kmetije, še posebej na vzhodu Evrope. Potem naslednje, naslednje priporočilo: kakovost zaposlovanja v podeželju. Naložbe v diverzifikacijo in dodano vrednost kmetijstva, to je nekaj, kar moramo spodbujati. Če se držim evropske ravni, naj povem naslednje sporočilo, ki ga pošiljamo za novo programsko obdobje, v katerem bo SKP popolnoma ločena od eh, strukturnih in, in skladov za regionalni razvoj. Mislim, da to ne bo pomagalo. Če si želimo integriran razvoj podeželja, potem moramo združiti te sklade in te priložnosti za financiranje. Do sedaj je bilo to v nekaterih regijah Evrope zelo dobro narejeno. Naprimer na Tirolskem in v delih Nemčije, kjer je bil, kjer je bil ta pristop CLLD zelo dobro izvajen. To v prihodnosti ne bo delovalo, če bomo sedaj res ločili ta dva načina delovanja. Naslednje priporočilo je povzročeno z življenjskimi pogoji kmetov, gre za njihov status in za njihove plače. Spet, ni težko reči, da je potrebno izboljšati prihodke kmetov, to je preprosto priporočilo. Ampak vprašati se moramo, kakšno kmetijstvo želimo spodbujati v prihodnosti še posebej v naslednjih desetletjih, v naslednjih 30 letih, naprimer. Politika, kot smo jo uporabljali v zadnjih 30 letih, ni bila uspešna. Število zaposlenih v kmetijstvu se je znižalo in če želimo, da bi bil ta sektor bolj privlačen, mora predstavljati dober vir prihodkov. Ni dovolj, da samo dajemo nepovratna sredstva in subvencije, kmetije morajo imeti priložnost, da postanejo inovativni, da proizvajajo živila na nov način in da zaslužijo lastne prihodke. Istočasno morajo biti potrošniki pripravljeni plačati več za bolj kakovostna živila. Vse, kar vemo o eh, biološkem kmetovanju, je, da tam potrebujemo več zaposlenih to zaposluje več ljudi in ohranja ljudi v podeželskih območjih. Je pa res, da je cena teh bioloških živil potem tudi dražja, to je logično. Kar se tiče sezonskih in začasnih delavcev, pa bi izpostavil naslednje. Na ravni Evropske unije obstaja dovolj zakonodajnega okvirja za uravnavanje tega področja imamo direktivo glede sezonskih delavcev in eh, povezavo z stebrom za socialne pravice. Ta zakonodaja naj bi zaščitila pravice začastnih delavcev, ampak glede na to, da gre tukaj za direktivi in njeno izvajanje ni v celoti eh, zadovoljivo. To bi res lahko še izboljšali. In še zadnji dve priporočili, ki sta predvsej bolj splošni. Vrniti se moramo k izvornemu vprašanju. Če predpostavimo, da želimo, da bi bilo kmetijstvo v prihodnosti sektor, kjer se ljudje z veseljem zaposlijo, kjer dobijo eh, dostojno plačo, potem se moramo vprašati, kakšno kmetijstvo si želimo. Če se bo trend nadaljeval kot sedaj, če bo to postajalo vse bolj eh, industrializirano, modernizirano kmetijstvo, ki se osredotoča na veliko proizvodnjo živil v, za nizke cene, potem se bo ta trend nadaljeval. Vse manj zaposlenih bomo potrebovali za takšno strojno kmetijstvo. Če si tega želimo, če je to politična želja, potem eh, v redu, potem pač tako bo. Samo potem se ne smemo pritoževati, da je vse manj ljudi zaposlenih v kmetijstvu. Če pa si po drugi strani želite, da bi bilo več ljudi zaposlenih v kmetijstvu, potem pa moramo spremeniti naš način postopanja. Potrebujemo diverzifikacijo kmetijstva. Pripravljeni moramo biti sprejeti nove oblike kmetijstva, tudi takšne, ki zahtevajo več eh, delavcev, naprimer biološko kmetovanje, pa tudi nove inovativne načine razmišljanja o tem, kaj jemo. Tukaj lahko pomislimo na eh, prehrano živila iz insektov, potem prehrano iz eh, zelenjave, iz rastlinskih virov. O tem še vedno mislimo kot o neki nišni prehrani, ampak eh, takšno kmetovanje zahteva več zaposlovanja. Poleg tega pa imamo tudi kmetovanje, ki proizvaja različne uh, tkanine in uh, ki proizvaja obnovljive vire energije, uh, potem povezovanje kmetovanja s turizmom in drugimi gospodarskimi dejavnostmi ter tako naprej. Če torej povzamem, pa vse vrednosti moramo ponovno razmisliti o tem, kako oblikovati SKP. Ta mora biti bolj tesno povezana z drugimi politikami za razvoj podeželja in z teritorijalno osnovanimi politikami na podeželskem območju. Najlepša hvala. Hvala lepa, najlepša hvala za to predstavitev. Prepričan sem, da imajo kolegi tukaj kar nekaj vprašanj glede te predstavitve. Kar nekaj se vas je že javilo, najprej kolega Buda, izvolite. Da, mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> mulțumesc că... Uh, Hvala lepa, predsedujoči. Zahvaljujem se strokovnjakoma za to zelo zanimivo predstavitev. Gre za vprašanja, ki jih zelo dobro poznamo, namreč eh, člani tega odbora smo pogosto v stiku z kmeti in poznamo realno situacijo. Ampak nikjer nisem videl rešitve za to, eh, da se nadomešča človeške vire v kmetijstvu. To je namreč glavni problem. Govorimo o delavcih na kmetiji. Pri novi SKP imamo možnost, da kmetje ne prejmejo subvencij, če izvajajo še kakšno drugo dejavnost poleg kmetijstva. Vprašanje pa je zaposlovanje v kmetijstvu. Namreč mladi pogosto ne želijo živeti na podeželju, ne želijo delati v kmetijstvu in program za mlade kmete je dosegel svoje omejitve. Zato se sprašujem, ali bi bilo uh, smiselno tukaj razmišljati tudi o uvozu delovne sile izven Evropske unije. Govorili ste o mehanizaciji in o tehnoloških posodobitvah, ampak tudi to je pomembno. Najlepša hvala, kolega Jar, izvolite. Ja, vielen dank. Najlepša hvala za predstavitev te študije. Omenili ste zelo eh, raznolike izzive. Strukturne spremembe, po mojem mnenju, niso samo slabe. V Nemčiji smo začeli z industrializacijo in v tem trenutku potrebujemo veliko različnih um, poklicev, kjer se zaposluje ljudi. Torej, ni nujno, da v kmetijstvu ohranjamo te postopke, ki zahtevajo veliko delavcev. Kmetijska politika je na nek način tudi gospodarska politika in uh, Ali ne bi bilo smiselno, da se majhna podjetja financira tudi z socialnim skladom? Nekaj pomislekov sem imel glede vaše, uh, glede vaše predstavitve, kar se tiče tistih, ki želijo vstopiti v sektor kmetijstva. Če nekdo želi postati kmet, mora imeti tudi to priložnost. In še enkrat, eh, prosim, če lahko opišete, zakaj prihaja tukaj do tako mnogih ovir. Najlepša hvala, kolegica Afren. Eh, Mulcumim forte mult pentru acest studiu foarte... Eh, Najlepša hvala. Predstavitev je bila zelo koristna in zanimiva. Rada bi opozorila na paradoks. Obdelovalna površina ostaja enaka, Nahraniti pa moramo vedno več ljudi, kar pomeni, da mora kmetijstvo postati bolj intenzivno. Istočasno pa govorimo o, o obnavljanju generacije zaposlenih v kmetijstvu. Rada bi od vas slišala, kje vi vidite rešitev. Kakšna bo posledica nove SKP mm, na državo, kot je Romunija? Imamo namreč državo, ki prihaja iz različnega ozadja, bo ta reforma vplivala na enak način na uh, večje kmete in na manjše kmete. Zanima me tudi, če ste ugotovili, zakaj so kmetje opustili svojo dejavnost v zadnjih petih, desetih letih. Gospod Olekas. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se govornikoma za predstavitev. Verjetno se strinjate z nami glede tega, da se mladi ne odločajo za to, da ostanejo na podeželju iz idealističnih predstav, ampak si želijo ravno tako dostopa do novih tehnologij, do iste ravni življenja kot v mestih brez tega ne bo iz tega nič. Nove tehnologije pa so veliko krat zelo drage. Manjša družinska kmetijstva si ponavadi te tehnologije ne morejo privoščiti in zaradi tega niso več eh, konkurenčne. SKP se mora bolj osredotočiti na to. Ravno tako na sodelovanje med različnimi kmetijstvi, zadrugami, zato da lahko skupaj uporabljajo skupno tehnologijo. Gospa Šojdrova. Najlepša hvala. Tudi sama se vam zahvaljujem za študijo in za vaša priporočila. Pravite, da potrebujemo jasne cilje in mejnike v skupni kmetijski politiki. Pripravili ste 12 priporočil in to je 12. poročilo. Mislim, da je to bistvenega pomena, če želimo omejitev staranja zaposlenih v kmetijstvu in če želimo razvijati kmetijstvo, potem moramo poskrbeti za to, da družine ostanejo na podeželju, da ne bo prišlo do opuščanja. Če ne, generacij ne bomo obnavljali. Zato moramo oblikovati vizijo za družinske kmetije na to pa moramo orodja temu prilagoditi. Tudi vi ste to omenili, omenili ste prihodek. Če želite, da se zaposleni ne starajo, potem morate povečati plačo. Če želite, da bomo pritegnili mlade v kmetijstvo, potem moramo poskrbeti za večji dobiček. Subvencije so pomembne, vendar pa to samo nekako upočasni opuščanje kmetijstva. Poskrbeti za dobičkonosnost družinskih kmetij mora biti naša prioriteta. Zanima me, če ste opravili kakšno raziskavo glede povezave med staranjem in dobičkonosnostjo. Sama menim, da ta povezava obstaja, vendar pa je to verjetno predmet za svojo posebno raziskavo. Lahko bi pokrili 27 držav članic s to razpravo. Ja, dank für die studie, ich, uh... Gospa Viner, najlepša hvala za vašo predstavitev. Predstavitev je zelo zanimiva. Ne smemo pozabiti na to, da obstaja toliko mladih eh, kmetov, ki opuščajo kmetijstvo zaradi tega, ker nimajo eh, dostopa eh, do zemlišč, ki bi bila upravičena do plačil, kajti plačila so namenjena predvsem intenzivnemu kmetijstvu. Zato moramo poskrbeti za infrastrukturo, na podeželju, za šole, za bolnišnice. Tudi to prispeva k intenzifikaciji kmetijstva. Če moramo poskrbeti za razvoj podeželja, potem moramo poskrbeti tudi za raznovrstnost na podeželju. Tako, da ne bo kmetijstvo postalo nekakšen talec, v sistemu subvencij in da tega ne bomo mogli naprej razvijati, zaradi tega, ker bo popolnoma odvisno od subvencij. Moramo se osredotočiti na varstvo okolje, na varstvo živali, podnebne spremembe in na majhna kmetijstva, če ne kmetijstva ne bo več. Najlepša hvala, gospod Matler. Najlepša hvala. Moj prvi vtis eh, glede te študije je, da ste se zelo poglobili v to vprašanje. Najlepša hvala. Sama prihajam iz Nemčije in čeprav nam v Nemčiji primerjavi z drugimi gre zelo dobro in verjetno ravno zaradi tega. Imamo druge izzive, ki jih danes niste omenili. V Nemčiji obstaja veliko kampanj naperjenih proti našim kmetom zaradi slabega ravnanja živalmi, zaradi uporabe pesticidov in tako eh, dalje. Zato so kmetje eh, v zelo slabem položaju zduše, je slabo protestirajo, kajti zastavljajo nam vprašanje, sploh želite, da še obstajamo ali naj opustimo svoje dejavnosti in svoje kmetije. To velja predvsem s mlade. Eh, kmete, kaj ti imajo najboljšo možno izobrazbo, glede tega mediji pa jih kar tako vse uprek blatijo. Ste upoštevali tudi to vprašanje v vaši študiji, kaj ti to me resnično skrbi? Najlepša hvala, gospod Trabela. Najlepša hvala. Tudi kot drugi kolegi se zahvaljujem za predstavitev, ki je zelo zanimiva. Kažete, da je situacija v državah šencah zelo raznolika v Evropski uniji. Imamo vedno manj, manj kmetistov in mala kmetijstva so zelo pomembna v, za nekatere države v Evropski uniji, kot je Romunija, naprimer. Omenili ste tudi podregije, kot je Korzika, Lentežo in tako dalje. Bi lahko povedali, zakaj so v teh eh, regijah opazili porast v zaposlenih v kmetijstvu? Najlepša hvala že vnaprej za vaš odgovor. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Tristov. Učvanje to je izključitevno polezno. Bog na kolegi. Najlepša hvala gospod predsednik. Študija je zelo zanimiva. Videli smo tudi, da je trend zelo zaskrbljujoč. V študiji niste namenili veliko pozornosti Bolgariji. Vidimo pa tudi, da v držah kot Italija prihaja do zlorabe delavcev iz Bolgarije. Pomembno je, da subvencije namenimo za jamčenje, jamčenje delovnih mest v kmetijstvu in za boj proti nezakonitim delavcem. subvencije morajo biti neposredno povezane in vezane na odgovorno ravnanje, da se bomo s tem borili proti zlorabi. Videli smo nekaj predlogov sprememb v to smer v okviru reforme SKP, vendar pa ti predlogi niso bili sprejeti. Upam, da bo uh, eh, sedajni komisar storil vse, kar lahko za to. Gospod uh, David. Rad bi pa dal nekaj komentarjev. Ne strinjam eh, se s strditvijo, da življenje na podeželju ni privlačno. Na Češkem smo opazili, da se ljudje izseljujejo iz večjih mest, zaradi tega, ker je strošek uh, ima življenski strošek previsok. Ravno tako eh, ni toliko varnosti in ravno tako ni blaginje. Veliko je tudi hrupa, veliko mladih se seli na podeželje. Vprašanje pa je, če bodo tam dobili delovno mesto. Včasih, ko pravljamo študijo, se posvečamo podrobnostim, vendar pa ne pogledamo celote. Pozabimo na splošni trend distribucije dela. Pozabimo pa veliko krat na vprašanje, ki je zelo problematično. Kajti, če posameznik eh, vodi kmetijstvo in sam upravlja s kmetijo, ne more biti dober računovodja, voznik, biolog, veterinar in tako dalje. Vedno morate poskrbeti za to, da pride do delegiranja nalog. Lahko upravljate bolj inteligentne naloge, zdaj imate tudi precizno kmetovanje, ki zahteva ogromno znanja.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 to, kar ste dejali, delo se mora izplačati. Poglejte si situacijo v Litvi, tudi tam se je situacija spremenila. Proizvedemo trikrat več žita, kot ga potrebujemo. Imamo dobro tehniko, imamo tudi delovno silo in pri drugih področjih pa je situacija drugačna, tudi glede mleka je drugačna. Mogoče bi lahko priporočila razširi, kako bi lahko poskrbeli za to, da bodo ljudje lahko preživeli na podeželju in s tem, da se ukvarjajo s kmetijstvom. Najlepša hvala, gospod Virgin.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 tudi kohezijska politika mora prevzeti del odgovornosti in pokriti del stroškov za to, da se lahko uspešno soočimo z novimi izzivi um, v kmetijstvu, kot so inovacije in nove tehnologije. Zato predlagam, da. V prihodnosti obravnavamo tudi vprašanje kohezijske politike in druge politike, ki ravno tako podpira kmetijstvo. Zanima me, kako bo potekala prozalitev sredstev. Najlepša hvala, gospa Schmidbauer. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala v ta opogled. Sama prihajam iz Avstrije in tam sem bila županja. Moje srce ne bije samo za kmetijstvo in eh, za kmetijska gospodarstva, ampak tudi za podeželje. V Evropi se moramo posvetiti tudi na črtovanju prostora. Če želimo, da bodo mladi pokazali interes za kmetijstvo, potem se moramo osredotočiti tudi na črtovanje prostora. V Avstriji imamo tudi ta problem. Skupnosti in občine morajo poskrbeti za gradno infrastrukture in zato prihaja do določenega protislavja. Moramo zaščititi prebivalce, istočasno pa tudi kmetije in kmete. Če ne eh, mladi ne bodo več želeli delovati v kmetijstvu zaradi tako nizkih cen prosim vas, da upoštevate tudi prostorsko načrtovanje, kaj te. To, kar vse, kar zgradimo, ne moremo vedno uporabiti za varovanje okolja in za kmetijstvo. Sedaj pa gospod Deset. Najlepša hvala, gospod predsednik, najlepša hvala za predstavitev Največje bogatstvo, ki ga je izgubilo kmetijstvo, je človeški kapital. Imamo veliko moških in žensk, ki opuščajo to dejavnost. Veliko smo slišali o velikosti kmetijskih gospodarstv. Mislim, da ta velikost ni največji problem. Gre predvsem za število kmetov, ki so zaposleni v teh eh, gospodarstvih naj gre za mala kmetijstva, za velika kmetijstva. Um, tukaj eh, ni um, razlik. Potrebujemo vse kmete na tem svetu, da lahko nahranimo svetovno prebivalstvo. In to, kar je dejal gospod Mark Tarabela, drži. Mi moramo poskrbeti za dodano vrednost in eh, dati več sredstev za tista kmetijstva, ki zaposlujejo več ljudi. Skupna kmetijska politika mora v večji meri priznavati tudi ta vidik. S tem bi dali več smisla skupni kmetijski politiki. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Tomašič. Hvala lepa, gospodine predsednik. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi za predstavitve. No, mene predvsem skrbi preglednost. Razlog za nezadovoljstvo je prav pomankanje preglednosti, še posebej v postkomunističnih državah, kjer je večina zemlišč pripadala državi, šlo je za državna zemlišča, ta pa se zdaj porazdeljujejo brez kakršnih koli jasnih meril. Nekateri dobijo zemljišče zaradi svojega vpliva, potem pa te ljudi niti ne zanima, kaj se dogaja s tem zemljiščem. Preglednosti ni, zato me zanima, kako boste poskrbeli za to, da bi države članice in Evropska komisija delovale pregledno. Mladi vidijo, kaj se dogaja. Tisti večji akteri, ki imajo veliko več denarja ali so bližje oblastem, napredujejo brez kakršnega koli truda. Mladi pa morajo vložiti veliko truda v to, da kakorkoli napredujejo. In v tem primeru zagotovo tam ne bodo ostali. Kako narediti sistem bolj pravičen? Hvala. Najlepša hvala. Še komisija dobi besedo, preden eh, se lotim odgovorov na vaše vprašanje. Gospod eh, Šetus. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se tudi raziskovalcema, ki sta upravila zelo eh, dobro raziskavo. Zelo eh, dobro ste identificirali izzive in pa tudi različne vzroke. Ko prisluhnem eh, razpravi, je jasno, da je zaposlovanje v kmetijstvu še vedno zelo pomemben sektor za ustvarjanje delovnih mest na podeželju. Omenili pa ste tudi izzive, ki jih moramo rešiti znotraj reforme SKP. Naj sedaj na kratko povem nekaj v zvezi s težavami, ki ste jih danes omenili. Še posebej, kar zadeva reformo SKP. Posvetil se bom vprašanju spajanja obeh stebrov v bolj dosleden okvir in kako lahko načrtujemo ukrepe v SKP. Tudi to je zelo pomembno za prenavljanje generacij v kmetijstvu. Jeseni smo objavili tudi oceno o generacijski prenovi v kmetijstvu in kako lahko to storimo na boljši način, zato je nujno potrebno, da za to namenimo tudi sredstva. Moramo pa postiti več prožnosti državam članice, da same načrtujejo, kako je to najbolje izvedeno glede na nacionalne značilnosti. Videli smo um, v tej študiji, da obstajajo velike razlike med državam članicami tudi nacionalni ukrepi lahko vplivajo na generacijsko prenovo. Omenili ste tudi dostop do posojil. Komisija sodeluje z Evropsko investicijsko banko zato, da bi mladim kmetom omogočili več dostopa do posojil. Še inovacijska partnerstva. S tem želimo spodbuditi inovacije tudi v kmetijstvu. To ste poudarili tudi v vaši študiji. Na to se je treba osredotočiti v tem programskem obdobju. To pa je povezano tudi z raziskavami v okviru obzorja 2020. To je ključnega pomena tudi za prihodnost. Kaj ti delovna mesta na podeželju? je povezano s kmetijstvom, vendar pa tudi z biogospodarstvom in uporabo naravnih virov v širšem smislu. Prepričan sem, da bomo v naslednjih mesecih veliko govorili o novem zelenem dogovoru. Prepričan sem, da bomo s kmetijsko politiko veliko prispevali eh, k boju proti podnebnim spremembam. Omenili ste tudi prerasporeditev sredstev, da se osredotočimo predvsem na družine in na družinske kmetije, tudi to bi želel povdariti. Naloga nove komisije bo tudi, da razvije vizijo za podeželje in podeželske eh, regije. Na to se boste osredotočila um, podpredsednica Švica in gospod Dombrovskis. Danes smo veliko o tem razpravljali in tudi ta študija bo prispevala k tem novim načrtom. Najlepša hvala komisiji. Sedaj pa predajam zopet besedo našima gostoma, da odgovorita na vprašanje. Še nekaj časa imamo na razpolago. Um, so, should I go one by one or do you want to make like consolidated answers? Naj odgovorim na vsako posamezno vprašanje ali naj odgovorim skupaj? Torej, vprašali ste v zvezi um, o mladih eh, kmetih in eh, zaposlovanju mladih eh, v kmetijstvu in če bi se morali sorotočiti na tuje delavce tujcev, je zelo malo zaposlenih v kmetijstvu, približno 5 odstotkov. In, um, dva odstotka prihajate iz, reči, iz drugih evropskih držav, tri odstotki pa iz tretjih držav. Večina migrantov zaposlijo izven Evropske unije zaradi tega, ker so cenejši. Zato je treba upozoriti tudi na socialne vidike in socialne razmere, ki mora biti v skladu z našimi standardi. poiskati moramo rešitve, ne samo, da se odzovemo na potrebe po delovni sili, ampak tudi, da se osrožimo na ohranjanje prebivalstva na podeželju. In še drugo vprašanje. Če bi potrebovali Evropski socialni sklad za mala kmetijstva, To ni samo vprašanje za SKP, ampak je vprašanje tudi za druge programe, za druge politike. To drži. Raziskovali smo regije v Romuniji in res je, tam imamo tudi sredstva iz Evropskega socialnega sklada, ki jih lahko namenjamo za izobraževanje in usposabljanje v kmetijstvu ta sredstva niso prilagojena na posamezne regije. V več državah imate posebne politike glede tega. To pa, ko govorimo o posebnih potrebah in vprašanjih. Včasih imamo regije, ki ne proizvaja dovolj, včasih imamo regije, ki nimajo eh, dobre ravni izobraževanja, torej povezati je treba oba stebra za to, da resnično poskrbimo za regionalni razvoj. Včasih je to zelo težko, zaradi tega, ker je SKP evropska politika v evropskih pristojnostih, vendar pa moramo poskrbeti čim več prožnosti, da se lahko ta podpora prilagaja na potrebe kmetov. In še kako povečati zanimanje med mladimi za kmetijstvo regionalni razvoj je ena možnost, tudi prihodek predstavlja rešitev. Ključnega pomena pa je, da ko govorimo o novih zaposlitvah, če gre za zaposlovanje mladih in pa za nove zaposlene, da imamo različne potrebe. Torej, imate različne potrebe, če ste mladi ali stari. Ko govorimo o novih zaposlenih v kmetijstvu, morate pogledati, kakšen je profil teh novih zaposlenih in kakšne potrebe imajo. Potem imamo še obdelovalne površine. res je, da imamo vedno več ljudi in da zato potrebujemo bolj intenzivno kmetovanje, zato da lahko prebivalstvo nahranimo. To vprašanje je bilo predvsem povezano z Romunijo in če je bila upravna kakšna študija glede kmetov, ki opustijo dejavnost. Raziskovali smo kmetijski sektor, tudi v situacijah, kjer imate zelo veliko število novih gospodarstv. Vidite, da v obdobju petih let veliko ljudi opusti ta sektor, da ljudje niso zadovoljni situacijo v, tej, v tem sektorju. To je veliko krat povezano z nizkimi prihodki in z nizkim življenjskim standardom v določenih regijah, kar je povezano tudi z javnimi storitvami. Za mlade je pomembno tudi, kakšne so možnosti in priložnosti za mlade, zato, mlade družine. Zato se veliko krat odločijo, da opustijo dejavnost. Imate vprašanje? Stavili ste vprašanje tudi, če bi lahko spostavili sodelovanje med mladimi in velikimi kmetijami na področju inovacij in tehnologije. Sodelovanje, to je zelo dobro vprašanje. Ne vemo, kolikšni meri takšno sodelovanje poteka. Mlade kmetije sodelujejo med seboj v okviru zadrug, to je res, vendar pa takšno sodelovanje poteka predvsem med malimi kmetijami. Torej, eh, diversifikacija, dodana vredna, vse to je pomembno, kot tudi trženje kmetijskih izdelkov, eh, krajše dobavne verige, lokalni trg. Če pa lahko sodelovanje razširimo na sodelovanje med malimi in velikimi kmetijami, moram priznati, da glede tega nisem tako zelo prepričana. Prva, prvo priporočilo, kako preprečiti opuščanje kmetijske dejavnosti, družina moramo posvetiti več podpore. Tudi staranje in dobičkonosnost tega nismo raziskali. Imamo pa veliko korelacij, ki smo jih ugotovili. Vendar pa je vse odvisno od pogojev v regiji, o kateri govorimo. Nimamo pa očitnih korelacij na evropski ravni med starostjo kmetov. In eh, med vzroki za opuščanje seveda imamo veliko trendov, vendar pa imamo vprašanje in s tem v zvezi ste omenili tudi, če obstaja kakšna ključna beseda. Ne, tega ni. Mm, yeah, Potem ali potrebujemo kmetovanje v okviru manjših kmetij ali je treba spodbujati kmetovanje v obsegu? Seveda je vse povezano z vprašanjem sodelovanja. Mi v študiji ne trdimo, da bi morali temu nasprotovati. Obstajajo pa seveda razlike med kmetovanjem obsega in kmetovanjem v manjšem obsegu. Sodelovanje med velikimi in malimi kmetijami je pomembno tu gre za nek nov trend oziroma za možnost, ki bi jo lahko obravnavali tudi v okviru SKP-ja. Kako poskrbeti za sodelovanje med različno velikimi gospodarskimi in kmetijskimi subjekti? Najprej moramo preveriti, kakšno je dejansko stanje, pridobiti dokaze, informacije in se potem o tem odločati na politični ravni. Nemški komentar v zvezi s kampanjo proti kmetom. Zelo zanimivo. Mi smo se ukvarjali tudi z primerom v Brandenburgu. Omenjala se je stigmatizacija kmetov tudi preko medijev. Tudi resničnostni šovi so na televiziji na voljo in s tem prihaja do stigmatizacije kmetov. Zato bi morali tudi to vprašanje obravnavati na družbeni ravni z namenom, da se izboljša sama podoba kmetov, da bodo v družbi kmete bolje sprejemali. Izpostaviti je treba tudi vlogo kmetov, ko gre za okoljske prakse in tako naprej. Verjamemo, da je vredno v prihodnje razmisliti o tem, da bi SKP povezali tudi z drugimi politikami na področju zelenitve in trajnosti. Lahko dodamo vrednost kmetovanju tudi preko zelenih kmetijskih praks, ne vem, tudi na področju zdravstva lahko vidimo pozitivne učinke to vrstnega kmetovanja. S tem lahko izboljšamo tudi sam imič kmetov. Potem je tu še vprašanje, ali obstaja kakšno skupno gonilo v vseh teh regijah, ki smo jih omenili. Zaposlovanje se je povečevalo, eden od kolegov je spraševal potem. Ampak na podlagi naše študije ne moremo reči, da obstaja eno samo gonilo oziroma en sam razlog, zakaj je prišlo do povečanja delovne sile na področju kmetijstva. Včasih je šlo za povečanje mladih kmetov na področju kmetijstva. Včasih so starejši kmetje ostali dlje časa na kmetijah. Na Irskem se naprimer povečuje število kmetov, ki opravljajo kmetijske dejavnosti kot dodatno dejavnost, manj je tistih, ki se s tem ukvarjajo polni delovni čas. Primer Lancaster je seveda zelo pomemben tudi na Korziki. Imamo mlade kmete, ki vstopajo v ta poklic. Vendar gre v tem primeru za vzpostavljanje novih kmetijskih gospodarstv, ne gre za prevzemanje starejših kmetijskih gospodarstv. Na Korziki je tudi veliko kmetijskih zemlišč, življenje na Korziki je prijetno in to je še en razlog, zakaj prihaja do pomlajevanja na kmetijskem sektorju. Obstajajo pa tudi drugi razlogi v smislu, kakšni so trendi na področju življenjskega sloga. Na Irskem, naprimer, je proizvodnja zelo drugačna kot na Korziki. Skratka, obstajajo različni razlogi in gonilne sile. Izkoriščanje delavcev v Italiji in drugot. To je res pomembna točka ki jo omenjamo tudi v poročilu, torej kako SKP prispeva k socialnim politikam, kako prispeva k stebru socialnih pravic ali kako se mu že reče, sem pozabila, pa tudi k strategiji EU 2020 in drugim strategijam, ki so povezane z socialnimi vidiki. To velja za migrante iz Evropske unije in za migrante, ki prihajajo izven Evropske unije in delajo na tem področju. Na voljo imamo kar nekaj direktiv, ki se nanašajo na delovne pogoje, na standarde na področju delovnih pogojev, potem je tu varstvo in zdravje pri delu in podobno. Tudi evropska združenja, ki predstavljajo kmete, delodajalce in sindikate, s katerimi smo se pogovarjali, pravijo, da bi morali nedvomno upoštevati tudi socialni vidik, ko izplačujemo sredstva iz SKP, da bi to moralo priti do pogojevanja. Ali je življenje na podeželju privlačno? Da, sama to vedno znova ponavljam in trdim. Je pa res, da je vse odvisno od tega, o kateri regiji govorimo kakovost življenja, ja, več svežega zraka, manj onesnaževanja, drži. V številnih regijah pa nimamo na voljo dovolj javnih storitev, niti dovolj zaposlitvenih priložnosti. Tako, zdaj pa bom zaključila. No, če... Hvala lepa, samo dve pripombi, da dopolnim kolegico, ne bom vas eh, dolgočasil z našo prisotnostjo. Najprej sem želel še enkrat podariti in hvala lepa avstrijski kolegici, da je to izpostavila. Gre za upravljanje zemlišč, na no, vse zadnje, ko je govora o kmetijstvu, je govora o rabi tal. Konflikti na področju rabe tal pa se pojavljajo vse povsod. To je tudi razlog, zakaj izpostavljamo obnovo generacij v kmetijskem sektorju, potem prevzemanje kmetijstva ranejših generacij. Na evropski ravni je to zelo težko urejati, ker gre za nacionalno vprašanje, ko gre za načrtovanje, oblikovanje območij, ko gre za katastre, ko gre za rabo tal in zemlišč, je vse to nacionalno vprašanje, je v nacionalni pristojnosti. Mi se lahko sicer pogovarjamo o tem, kako bomo vse to predali naslednjim generacijam, novim akterjem. Ne vem pa, kako bi lahko Evropska unija v bližnji prihodnosti veliko spremenila na tem področju. Države članice so odgovorne in pristojne za ta vprašanja. Če želimo prevzeti zemlišča in dati mladim, ki vstopajo v kmetijstvo z inovativnimi novimi načini delovanja, moramo poskrbeti za to. Potem je pa tu še eno evropsko vprašanje. Morda ni bilo dovolj jasno, predstavljeno. Namreč kako mi gledamo na kmetijstvo kot na sektor in kako kmetijski sektor deluje znotraj gospodarstva na podeželju. Prihodki na področju kmetijstva so vse bolj povezani z številnimi drugimi sektorji v gospodarstvu na podeželju kmetijska podpora, kot je trenutno oblikovana v SKP, verjetno ne bo dovolj. Privedlo nas bo vse skupaj v isto smer, po kateri hodimo že zadnjih 20-30 let. Če ne bomo ustrezno povezali podpornih mehanizmov, nekaj vprašanj je bilo tudi v zvezi s tem, zakaj kohezijska politika ne rešuje socialnih vprašanj na podeželju. Upravičeno vprašanje, ampak to pomeni, da bomo morali zauzeti drugačen pogled in pristop do razvoja podeželja, potrebovali bi integriran pristop za podeželjske skupnosti, povezati bi morali SKP in ideje iz SKP-ja, razmišljati o dodani vrednosti kmetijskega sektorja in vse to potem povezati z drugimi gospodarskimi sektorji na podeželju. Samo tako bo potem podeželje več kot zgolj čudovita pokrajina, temveč bo omogočalo tudi življenje na teh območjih. Hvala. Najlepša hvala, hvala obema za to predstavitev študije in tudi za to, da sta odgovorila na vsa vprašanja kolegov. To bomo gotovo vključili v tudi naše razprave o novi skupni kmetijski politiki. Sedaj pa predlagam, da kar takoj nadaljujemo za deseto točko na dnevnem redu sprejetje priporočil koordinatorjev odbora Agri. Včeraj ste prejeli ta priporočila, če nihče ne uh, nasprotuje, so priporočila sprejeta. Sedaj pa predlagam, da si vzamemo nekaj minut odmora, preden nadaljujemo za skupno sejo odborov Agripetin in vi. Pozdravil bi tudi dve skupini obiskovalcev, najprej študenti in študentje, študentke Univerze Solvej to je kolega Andr Castro povabil. Dobrodošli v našem odboru in pa skupina obiskovalcev, ki je tukaj posebej za to poročilo in predstavitev o volkovih. Kolega Dorfman jih je pripeljal iz uh, Južne Tirolske, gre pa za šolarje. Tako do 10.30 bomo imeli sedaj odmor, potem pa nadaljujemo z odboroma Agri, e Peti in Envi skupna predstavitev v okovih.

Lep pozdrav vsem, prosim, da sedete na svoja mesta, zato da začnemo z javno predstavitvijo. Veliko veselje mi je, da vas lahko danes vse pozdravim v imenu odbora za okolje. Čaka naš skupna seja treh odborov. Pogovarjali pa se bomo o ponovni oceni populacije volkov v Evropski uniji. Lep pozdrav obema vlagateljem peticije in šestim strokovnjakom, ki so z nami pri tej pomembni javni predstavitvi. Hvala lepa tudi odboru za peticije in odboru Agri za zelo plodno sodelovanje, ki je privedlo do tega dogodka. Tolmačenje je na voljo, zato bi vse govornike lepo prosila, da ne govorijo prehitro. Tako bodo tudi tolmači lahko tolmačili v najboljših možnih pogojih. Tisti, ki želite izpostaviti vprašanje, seveda lahko besedo dobite, samo dvignite roko med predstavitvami. Vsi vemo, da je izguba biotske raznovrstnosti na globalni ravni eden od večjih problemov, s katerim se danes soočamo. Zadnje aprilsko poročilo platforme za biotsko raznovrstnost pravi, da se narava krči in sicer hitreje kot kadarkoli prej v človeški zgodovini. Na evropski ravni želimo zaustaviti upadanje biotske raznovrstnosti do leta 2020, ampak ciljev žal ne bomo uspeli doseči. Naslednja konferenca strank bo potekala oktobra na kitajskem in to bo zadnja priložnost, ki jo imamo za to, da preobrnemo to dramatično upadanje habitatov in vrst. Evropa mora prevzeti vodilno vlogo v tem procesu, poskrbeti mora za to, da bo zaščita narave zagotovljena povsod po svetu. Velike zveri, kot je volk, so prav tako del naše ranljive narave. Pred stoletji je volk izginil iz večjih večjega dela Evrope, predvsem zaradi preganjanja strani ljudi in zaradi izgube habitatov. Se je pa volk začel postopoma vračati v tiste regije, odkudar so ga v preteklosti odgnali. Vračanje volkov v Evropi je verjetno eden od največjih uspehov direktive o habitatih in drugih ukrepov, ki smo jih sprejeli za zaščito narave. Vesela sem, da Evropska komisija ostaja zelo stroga, kar zadeva direktivo o habitatih. Nekdani komisar Vela je tudi podal zelo jasno izjavo v začetku letošnjega leta, da je treba vokove zaščititi. Rekel je, da se ne bi smeli ukvarjati zgolj s tem, kako vokovi vplivajo na živinorejo, temveč bi morali razmišljati tudi o tem, kako kmetijstvo vpliva na vse živalske vrste, ki so zaščitene v direktivi o habitatih. Novi komisar pa je na zaslišanju rekel, da stališča s tem v zvezi ne bo spreminjal, kar je dobro. Dobre razloge imamo, zakaj skušamo zaščititi živalske in druge vrste. Namesto, da bi zveri preganjali s puškami, bi bilo bolje, če bi razmišljali o tem, kako bi lahko s temi vrstami soobstajali, kako bi lahko zaščitili tudi živali, ki jih vzrajamo v kontekstu kmetijstva in živinoreje. Seveda je mogoče sobivati z velikimi zvrmi, je pa res, da bomo morali podpirati dodatne raziskave, zato da vzpostavimo so obstoj in harmonijo z naravo in ostalimi vrstami. Upam, da bomo v prihodnje sprejeli tudi bolj inovativne ukrepe. Naprimer, gre za ovratnice za ovce, ki so jih razvili na nizozemskem skupaj z Univerzo v Ljubljani. Želimo si, da bi imeli inovativne rešitve, ne zgolj ograj in psa očuvajo. Želimo si, da bi lahko soobstajali z zvrmi. Na treh panelih bomo danes obravnavali tri ključne elemente, kako najti harmonijo. Prvi panel bo predstavil, kaj se trenutno dogaja z populacijo volkov. Ne samo z vidika številk, temveč tudi z vidika tega, kako vitalna je populacija volkov, kakšno vlogo imajo v naših ekosistemih in kakšen socialni in kulturni vpliv imajo. Drugi in tretji panel bosta vodila moja dva kolega, predsednika odborov za peticije in za kmetijstvo. Ukvarjali se bomo z pravnim okvirom, kako lahko leta prispeva k vrnitvi volkov tudi v podeželske skupnosti. Vsi tri odbori so v zadnjih letih skrbno spremljali, kaj se dogaja na področju vrnitve velikih zveri v Evropo. Vsak odbor je naročil študijo s tem v zvezi in vse te študije najdete tudi v današnji sejni dokumentaciji. Ta javna predstavitev je pomembna priložnost za to, da se pogovorimo o tem, na kakšen način lahko so bivamo z velikimi zvrmi, kot je volk. Zame osebno je bilo zelo zanimivo videti, kako je prvi volk prečkal mejo na nizozemskem po odsotnosti več kot sto let. Zato se mi zdi, da bi morali pozdraviti vrnitev teh čudovitih živali. Istočasno pa bi morali državljanom, kmetom in tudi snovalcem politik ponuditi ustrezna urodja in znanje, ki jih potrebujejo za to, da bi mirno sobivali s temi živalmi. Besedo zdaj predajam kolegici Tatjani, ki vas bo pozdravila v imenu odbora za peticije. Predstavila bo tudi oba predstavitelja oziroma lagatelja peticij. Okay, so distinguished expert. Dragi gostje, kolegi, ulagatelji peticij, V veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim na tej javni predstavitvi, kjer se pogovarjamo o tem, kako na novo oceniti in obrednotiti populacijo volkov v Evropi. Lepo zdrav tudi kolegom iz odborov Agri in Envi. Hvala za delo, ki ste ga upravili na tem področju do sedaj. Veselimo se že vaših prispevkov v današnji razpravi. Verjetno se vsi iz otroštva spominjamo pravljic, v katerih je bil volk vedno negativen lik. Sama pa se ravno nasprotno spomnim znane pesmice ruskega pesnika Visockega o volku. Surrounded me, surrounded by huntmen. Zelo pomembno je, da podpiramo tudi sobivanje z volkom. Uh, Dobro je, da bomo danes slišali obe plati pri tem pomembnem vprašanju. Tako bomo lahko prišli tudi do pametnih sklepov in priporočil. Za uvod v to javno predstavitev bi besedo rada predala dvema ulagateljema peticij, ki bosta predstavila svoje peticije. Kar nekaj drugih peticij je bilo tudi uloženih v zvezi z pravnim okvirom, v zvezi z načinom, kako lahko rešujemo konflikte med vokovi in ljudmi. Prva peticija nosi številko 0984 iz leta 2016. Vložena je bila v imenu Ecologistas en Action. Upam, da sem to po špansko dobro prebrala. Gre pa za volkove, ki se pojavljajo južno od reke Duero. Gospod Eširej Fernandez bo predstavil to peticijo. Beseda je vaša za pet minut. Najlepša hvala. Lep pozdrav vsem. Podal bom predstavitev v imenu Samuela Martina Sose in v imenu organizacije, nevladne organizacije Ekologista Senaksion oziroma Ekologi v akciji. Še kratek uvod v zvezi s splošnim okvirjem. Na podlagi številk, ki jih imamo na voljo, vemo, da so volkovi zaščitena vrsta v Evropi, tudi v Španiji, vidite tudi na tem zemljevidu. Obstaja pa kar nekaj razlik, tudi v zvezi z Berensko konvencijo. Prišlo je do nekaterih sprememb zaradi katerih je prišlo predvsem do omejenega izvajanja nekaterih direktiv. Obstaja kar nekaj držav, v katerih so volkovi zaščiteni dvojno, z prilogo 4 in s prilogo 5. Španija nudi zaščito v okviru obeh prilog, tako kot nekatere druge države, naprimer Grčija in Finska. Neodvisno od tega, neodvisno od Berenske konvencije, pa obe prilogi zahtevata od držav članic, da seveda spoštujete tudi evropsko oziroma nacionalno zakonodajo. Podal bom kratko predstavitev, da boste seznanjali s tem, kar je bilo objavljeno v pomembnem žurnalu Biological Reviews. Poglejte si te rdeče puščice gre za označevanje tega, kako se je spreminjala genetika posamičnih volkov. Z rdečo je označena regija Kastilja in Leon. Pri nas je kar 50 odstotkov populacije volkov v tem rdečem krogu. Tam, kjer so volkovi strogo zaščiteni, so rdeče puščice daljše, ker se tam lahko vokovi prosto gibljajo. Te puščice se pojavljajo v številnih državah, vendar se ne pojavljajo tam, kjer naj bi bilo vokov največ. Gre za ibersko populacijo vokov. Dejstvo je, da je populacija volkov v večjem delu Evrope zaenkrat relativno slaba. Tudi pri nas v Španiji populacija volkov ni ravno na najvišji ravni. Pri nas pa je posebna značilnost ta, da smo do sedaj uspeli oblikovati zgolj dve zaščiteni območji za volke, kjer pa se nahajata dve različni populaciji. Tudi število tropov je različno oziroma krdel. Ko gre za Kastiljo in Leon, tam je nekje 159 skupin oziroma krdelov. V drugem primeru jih je 163. Vidite pa, da imamo verjetno eno od največjih populacij volkov v zahodnji Evropi. V znanstvenih žurnalih, tudi v akademskih forumih smo se veliko pogovarjali o tem, ali se volkove pretirano preganja v nekaterih delih Španije. Namreč ogromno volkov se ubije in potem tudi obnova populacije ni dovolj hitra. 582 volkov je bilo ubitih v Španiji v obdobju 2008-2013. Poleg tega je ta iberska populacija volkov zaščitena v Portugalski. Nekje 300 skupin obstaja, ko gre za populacije volkov. Nekaterih pri nas ni več, imamo sicer na voljo ustrezen habitat za volkove, pa res treba upoštevati tudi socialne in gospodarske vidike regij, v katerih živijo volkovi. Samo 25 odstotkov površine na Iberskem polotoku lahko predstavlja habitat za volkove. Nekateri znanstveniki pravijo, da bi lahko volkove porazdelili še na približno 305 tisoč km2 površine. Kar nekaj vprašanj smo obravnavali v preomenjenem forumu, tudi v parlamentu in v komisiji. Pogosto je govora o tem, da je volkov preveč, ampak do Takšne situacije v Španiji ni prišlo, pri nas nimamo prevelike populacije volkov. Tudi pri nas so ocenjevali, kakšno je stanje, ko gre za zaščito volkov. Pri nas mediji pravijo, da so v Bruslju odprli vrata za to, da se lahko zdaj volkove pobija. Mislim, da so tudi mediji odigrali relativno negativno vlogo, ko gre za volkove. Direktiva o habitatih je tista, ki jo moramo spoštovati. Verjetno veste, da obstaja jasen nadzor nad volkov in tudi pokolom volkov. V Finskem so se s tem precej ukvarjali, uložili so tudi predlog za predhodno obravnavo na sodišče, kajti podajani so bili celo prelogi, da bi na nekaterih območjih v celoti odpravili populacijo volkov. Potem so tu še zaščitena območja v okviru Nature 2000. Za enkrat SKP ne nudi dovolj sredstev za to, da bi zaščitili populacijo volkov in s tem tudi biotsko raznovrstnost. Ne vem, morda obstaja predvsem razhod oziroma razkorak med tem, koliko volkov je bilo ubitih, kaj bi lahko še storili, verjetno. Oblasti tudi ne pojasnjujejo, da obstaja določeno pogojevanje, ko gre za uporabo sredstev in še končno sporočilo, vokovi so zaščitena vrsta, zaščitenih vrst ne bi smeli preganjati in jih ubijati, ne bi jih smeli pretirano nadzirati. No, vse zadnje gre za ne tako nevarne in škodljive zveri. Vokovi so strogo zaščitena živalska vrsta socialnega problema ne bomo razrešili s tem, ko bomo volkove pobijali, ne bomo izboljšali strpnosti ljudi do volkov na tak način. Poleg tega ne bi smeli dopustiti pretirane prožnosti pri izvajanju evropske zakonodaje na tem področju. Hvala. Hvala lepa, gospod Fernandez. Besedo zdaj predajam še enemu lagatelju peticije. Gre za peticijo številka 0426 iz leta 2018, gospod Stanislav Bergant iz Slovenije v imenu Združenja ekoloških kmetov Organic Farmers Association in 50 ostalih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju divjadi in zveri oziroma upravljanju na tem področju. Gospod Bergant, pet minut imate na voljo. Please be punctual. Prosim, da se držite dodeljenega časa za govor. Mikrofon zagovornika. Spoštovani poslanci, prav lepo pozdravljeni, prihajam iz Slovenije. Najprej naj povem, kaj me motivira, da se vključujem v te zadeve. Prvič je to uh, dejstvo, da sem imel pokole strani zveri na svoji kmetiji, drugič pa bi rad, uh, da bi ti vnuki, ki jih vidite na sliki, uh, tudi v Eh, eh, tudi ostali na podeželju in pridelovali eh, zdravo ekološko hrano. <clears throat> Značilna karakteristika slovenskih kmetij je, da so relativno majhne in da osnovna, bom rekel, ekonomske, ekonomske situacija ne dovoljuje, da bi se kmetije samostojno preživljale. Iščejo eh, svoje dopolnilne dejavnosti izven eh, kmetijskega, v zadnjem obdobju pa se zelo, zelo krepi tudi eh, kmečki turizem. Potrebno je upozoriti na dejstvo, da je bivanje v teh predalpskem in alpskem svetu eh, nepovezanim s kmetovanjem, to se pravi brez kmetovanja praktično eh, eh, izgubi smisel. V Sloveniji smo imeli v preteklosti pred vstopom v Evropsko unijo, smo imeli populacijo na tem južno-shodnem delu, ki je bila uh, en del, en štrcel dinarsko-balkanske populacije, ki se razteza vse dol preko balkanskih držav do Grčije. V zadnjem eh, obdobju, seveda s to uh, Eh, s temi zaščitami eh, smo povzročili, da se volk širi tudi v notranjost Slovenije in se širi tudi v predalpski in alpski prostor, to je pa za Slovenijo, pa za slovensko podeželje velik problem. Eh, naj pokažem recimo tole značilnost slovenskega podeželja, slovensko podeželje, zanje značilno, da so dejansko Eh, eh, razpršene, eh, bom rekel, naselja, kmetije in ni strnjenih naselij, razen ki je v dolinah. In tukaj je ločati v bistvu kmetijski in gozdni prostor izredno težko. To kmetovanje na teh površinjah je tesno povezano z poletno pašo. Živina brez paše praktično na teh kmetijah ne more obstajati. Eh, iz teh slik pa se tudi vidi, da je zelo, zelo težko, eh, da bi tukaj v neke zaščitne ukrepe uvajali. Plus tega je eh, na teh področjih veliko pohodniških poti tega pohodniškega turizma in če bi tukaj zagradili, uvajali pse ali karkoli, bi bilo to, bi popolnoma pokvarili to izvorno alpsko pokrajino eh, za rekel, varovanje s pomočjo pastirjev, eh, so pa ekonomsko eh, črede premajhne in tudi kmetije prešitke. Zdaj, kaj je povzročil, mi smo analizirali tole obdobje od dva osem do dva osemnajst, vidite, da se je število živali Eh, drastično znižalo, število kmetij se je znižalo in tukaj bi rad upozoril, da so bili zaključki zadnjega Slovolf projekta, da je to znižanje, bom rekel, eh, napadov in škod kljub porastu števila volkov posledica zaščitnih ukrepov. Če pogledate od zgoraj eh, te številke, potem vidite, da je v bistvu posledica Eh, napad, eh, števila, upada števila napadov zgolj posledica prenehanja kmetovanja in prenehanja, uh, mislim, upada števila živali. Samo na Kočevskem, kjer je uh, v srednje območje pojavljanja volka, se je število ovac znižalo iz uh, 4000 na 300. No. Glejte, ta, eh, bom rekel, učinek pokola volkov je, ima predvsem eh, psihološki učinek. Eh, tukaj ne gre za ne vem kakšne ekonomske učinke, ampak predstavljajte si, da kmetje, da rejci dobimo Eh, žive živali, iz katerih vokov trgajo meso pri živem telesu, to so strahotna trpljenja, to so strahotna, bom rekel, psihološki učinki na same eh, družinske člane, mislite si otroke v družinah in seveda ob takih grozljivih prizorih, ob takih eh, strahotnih mukah živali mnogo ljudi enostavno upupa in reče, tega se ne grem več. In podeželje propada. Naj omenim tukaj, da tudi, tu so velike izgube tudi pri divjadi, tu, tu, tu ne gre za to, da bi volk je namreč eh, ubijalec in ni, ne, ne ubija samo za svojo prehrano, ampak uh, ubija pač kar se giblje in gre. In tudi vidimo, da se domače živali zapletajo v te zaščitne mreže, ker enostavno v preteklosti niso bile navajene. Tukaj bi upozoril še na te dve slike teh volkov, ki jih posnamemo in vidimo v našeh, našem podeželju. Ti volkovi so daleč od, bom rekel, tiste, eh, bom rekel, mogočne eh, slike volka. Očitno gre tle za velika križanja, ker če se populacija volka približuje preveč človeški populaciji, potem jasno pride do stika za psi in tukaj vidimo, da je in tudi v Sloveniji se, veliko, se pojavlja veliko križancev tukaj mislimo da je nam prebivalcem podeželja da so kratene osnovne človeškove človekove pravice da je ja, da je tukaj izgubljamo biodiverziteto da izgubljamo možnost pridelave zdrave ekološke hrane da izgubljamo kmetijsko zemljo ki je eh, zelo primerna za ekstenzivno kmetijstvo da izgubljamo na samooskrbi Eh, da ne omenim tudi, da je mnogo, bom rekel, teh direktiv sprejetih eh, in resolucij sprejetih na državni in tudi evropski ravni dajalo razvoju podeželja v alpskem področju posebno vlogo in težo. Tuk te, ti, bom rekel, ta politika zveri deluje ravno nasprotno. No, zdaj na tej sliki bi rad prikazal, veliko govorimo o deležnikih, Lejte, med temi deležniki, kot so tle gor našteti, Eh, vsi nekaj pridobivajo. Eh, samo kmetje in podeželje ima strašno izgubo. Eh, in zdaj ti, ti deležniki, ki pridobivajo za upravljanjem teh populacij volkov, seveda poskušajo prepričati ostale, da Mr. Mr. No, uh, Reagan, please. Ja, tukaj bi samo še to povedal, da imamo samo dve poti, ali ohranimo to na desni strani lepo podeželje, kmetije, žive kmetije, ali pa bomo prepustili to zaraščanju. Tole uh, smatramo, da volk v Evropi ni, ni, ni ogrožen, da s priključitvijo novih, posebej teh vzhodnih uh, držav, smo pridobili velike populacije zveri in prosim vas, da ne dovolite, da uh, da birokrati in ti, eh, bom rekel, eh, naravovarstveniki romantični, posebej pa ne sodišča odločajo, kako se z volki ravna. Eh, lovci in kmetje od teh držav znajo to veliko bolje, zato imajo volka še zmeraj tam. Hvala lepa za pozornost. Thank you, Mr. Najlepša hvala, gospod Bergant, in hvala torej obema pripravljalcema peticije. Sedaj pa bom dala besedo ponovno gospe Hazekamp, ki bo predsedovala prvemu panelu. Hvala lepa, Tatjana. Začeli bomo s prvim panelom današnje predstavitve. Gre za analizo populacije volkov v Evropski uniji. Najprej bomo prisluhnili dvema strokovnjakoma, potem pa bo čas za vprašanje in odgovore. Če imate kakšno vprašanje, dvignite roko. Uh, Besedo dobi profesor Luigi Bojtani, predsednik IUCNSSC, inicijative za um, velike zveri v Evropi. Gospod Bojtani, deset minut imate, izvolite. Hvala lepa, najlepša hvala za to priložnost, da lahko poročam o statusu volka v Evropi. Predstavil bom nekaj prosojnic na kratko, tako da boste dobili osnovne informacije o tem, kje se nahajajo vokovi, v kakšnem številu in zakaj. Predstavil bom rezultate dela naše pobude velikih zveri za Evropo. Tukaj imamo 40 oziroma 45 um, ehm, strokovnjakov. Na tem zemljevidu vidite porazdelitev volkov v 60-ih letih. Potem so tukaj tudi datumi, kdaj je bil biti zadnji volk. Večina Evrope je bila takrat prosta volkov. Ob koncu zadnjega stoletja pa smo videli, da se populacija volkov širi iz vzhoda Evrope proti zahodu. Te rdeče puščice kažejo smer premikov volkov. In če sedaj primerjamo zemljevid porazdelitve volkov v 50 ali 70 letih, to je na levi strani, in potem porazdelitev volkov leta 2013 na desni strani, potem vidite razliko. Modra območja se širijo in volkovi imajo sedaj več življenjskega prostora. To je zadnji zemljevid porazdelitve življenjskega prostora volkov iz leta 2017. Tukaj so vključene vse informacije o prisotnosti volkov, torej kar se tiče stalne prisotnosti v rdečem in začasne prisotnosti v modrem. Kot vidite, je v skandinavskih državah sedaj veliko več volkov tudi na, v Zahodnih Alpah, celo v eh, Franciji in še posebej v Baltski regiji, ter potem um, v Karpatih in na Balkanu. Da vam pokažem, kako hitro se širi populacija volkov, naj prikažem zemljevid iz leta 2000. Takrat je bila ena čreda volkov v. Um, Takrat je bil le en trop volkov v Nemčiji, leta 2015-2016 jih je bilo veliko več, sedaj leta 2018 pa je bilo več kot 70 tropov volkov. Nova, novi zemljevid, ki ga trenutno pripravljajo, bo gotovo pokazal še večje povečanje. To kaže na 34 odstotno rast na leto. To je tudi. Um, največja rast volkov za zdravo populacijo. Če sedaj pojasnim, kako je z upravljanjem populacije volkov. Z biološkega vidika imamo v Evropi eno populacijo eh, volkov, ki se premikajo po dolgih eh, razdaljah. Ampak eh, drugače, če si pogledamo specifično, je deset različnih skupin volkov, ki krožijo. Kar se tiče velikih zveri, je včasih dobro vedeti, kakšne so številke, in tukaj imate sedaj predstavljene številke. Osrednji stolpec v sredini, ki je obarvan z rdečo, kaže na to, da imamo v Karpatih največjo populacijo volkov. Poleg tega jih je veliko prisotnih tudi v Baltski regiji in tudi na italijanskem polotoku. Bolj pomembna od številke pa je naslednji, pa je naslednji stolpec, ki kaže na trend. In večina populacij volkov je stabilna ali se veča. Na eh, našem seznamu vidimo, da so malce ogroženi ti eh, vokovi, ampak seveda so številke drugačne povsod po Evropi, odvitno, odvisno od metodologije, ki je uporabljena. Zato je to težko preverjati. Obstajajo namreč različni pristopi glede ocene števila vokov. Če torej povzamem, takšna je trenutna situacija. Približno 17 tisoč vokov je v Evropi, od tega 13 do 14 tisoč v Evropski uniji. Število volkov se nasplošno gledano veča. Če želimo volkove primerjati z drugimi velikimi zvermi po Evropski uniji, vidimo, da obstaja več medvedov kot volkov, ampak um, ti ne povzročajo toliko škode. Potem imamo 9000 evropskih risov in 13000 eh, rosomahov. Mnogi ste vprašali, zakaj se veča število volkov. To je seveda povezano z različnimi faktorji. Najpomembnejše je to, da se spreminjajo vzorci uporabe zemljišč. Mnogo je zapuščenih kmetij v gorah in povečalo se je tudi število um, divjih eh, živali, ki so plen za volka. Poleg tega se volkovi tudi kot vrsta hitro obnavljajo, so zelo odporni in lahko živijo v kakršnem koli um, ekosistemu. Habitat volka je povsod, kjer imajo hrano in kjer jih ljudje ne uh, preganjajo, oziroma kjer jih nihče ne želi ustreliti. Lahko živijo tudi v vašem vrtu, če jih ne boste preganjali. Pravkar sem na telefonu uh, prejel video posnetek iz vasi v Toskani, kjer so se volkovi včeraj po noči znašli v sredi neke vasi, ampak ljudi to ni skrbelo, ker vedo, da ti volkovi ne povzročajo škode. Vsi modeli napovedujejo, da bo v Evropi še več opuščenih eh, zemljišč z kmetijstvom, zato bo več praznega prostora, v katerem se bodo znašli tako um, volkovi, kot tudi živali, s katerimi se volkovi prehranjujejo. Tukaj imamo zemljevid tega, kako se je premikal Vok Slavc, ki je šel iz Slovenije v Avstrijo in potem v Italijo. Gre torej za premik 5000-10000 km, ki je brez problema premik, ki ga lahko Vok opravi. Vlkovi se lahko torej kadarkoli znajdejo kjerkoli v Evropi. To ni nič čudežnega, pač eh, vlkovi veliko prehodijo. Poleg tega vlkovi jedo skoraj vse, izberejo pa najlažji plen. Če najprej najde jelena, bo eh, pojedel jelena, če je to ovca, bo pojedel ovca. Če si torej ogledamo biologijo volkov po vsej Evropi, vidimo, da obstaja veliko podatkov o tem, ka, s čim se prehranjujejo in ti podatki so pogosto različni. Veliko je tudi mitologije o tem, ali obstajajo uh, tudi hibridi med uh, volkovi in psmi. Uh, gre za isto vrsto in zato so lahko seveda volkovi. Uh, križajo tudi z domačim psom in tudi njihovi potomci so potem plodni. Nasplošno gledano obstaja le 5 odstotkov takšnih eh, hibridov, lokalno pa vidimo, da obstaja tudi zelo zaskrbljujoč trend, naprimer v provinci Groseto v Toskani in nekje druge na severu Italije, kjer obstaja zelo visoka stopnja hibridov to je problematično. Hibridi namreč niso več volkovi, pa tudi ne psi. Res je, da hibridi niso bolj nevarni od volkov, zato ker bi jih ne bilo strah ljudi. Ne, v bistvu se obnašajo sto odstotno tako kot volkovi. Vprašali ste me, zakaj bi morali zaščititi volkove obstaja veliko razlogov za to. Zakaj? Zato, ker ima uh, volk različne pomembne vloge. Tudi negativno vlogo, kot smo slišali pred nekaj trenutki. In zato obstajajo različni razlogi, znanstveni, vzgojni, uh, kulturni, gospodarski, ekološki in tudi etični razlogi, zakaj je potrebno zaščititi volkove. Hvala lepa. Ja. Najlepša hvala. Hvala, profesor Bojtani. Na vrsti je dr. Ženevjev Karbon, raziskovalka na področju etnozoologije in etologije. Izvolite, gospa Karbon, deset minut imate. Merci de votre attention. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ne bom eh, sledila moji prezentaciji, ampak eh, vam bom zastavila vprašanje v zvezi s premislekom o obstoju in vračanju volkov. Gre za dinamično vračanje volkov v Evropo in na to ne smemo gledati samo z okoljskega vidika. V Evropski uniji imamo največji izziv in to je soočanje človeka in njegovih dejavnosti z volkovi. V naravnem okolju potekajo gospodarske dejavnosti ali prostočasne dejavnosti. In smrtnost volkov je bolj odvisna od tega, kot od tega, da javne službe izvajajo etologijo in eh, skušajo nadzirati populacijo volkov. Ne gledajo samo na dinamično plat te vrste veliko krat gre za sobivanje te vrste v lokalni skupnosti in zakaj se vračajo volkovi, se veliko krat sprašujem, zakaj zdaj, zakaj tukaj. Um, smo v nevarnosti, so naše gospodarske dejavnosti ogrožene. Gre za naravno vračanje ali pa gre za umetno vračanje. Eh, vračanje te vrste v lokalne skupnosti. Novinari vedno zagovarjajo naravno vračanje volkov, vendar pa politika in državljani niso zadovoljni s to znanstveno razlago. Velikokrat govorimo o tem, da obstaja razkorak med prvim pojavom in med informiranjem javnosti etologi bi lahko govorili o razdrobljenosti tega pojava, javnost pa ima na voljo samo modele in pa podobe te živali. Te operacije imajo takšne medijske razsežnosti, da ne govorimo več o naravnem vračanju leta tisoč 1993 smo prvič ponovno opazili volkove v Franciji in zbirali so dokaze o tem. In Šlo je za določene razlage eh, glede tega, zakaj se vračajo volkovi. informacije o vračanju so prisotne v politiki. Pomembno je, da o tem informiramo tudi javnost. Volkovi so bili umetno nameščeni v Francijo, tako so bili prepričani v Franciji v skladu z Berensko konvencijo. Seveda razumemo, da je bolj. Um, enostavno verjeti v to, da so umetno naselili volkove v Francijo, kot da bi verjeli v njihovo naravno vračanje. Vendar pa gre predvsem za vprašanje dolgoročnega upravljanja s populacijo volkovi, kajti obstajamo veliko protislovi, veliko različnih stališč in eh, vidimo razlike v različnih lokalnih skupnosti. Imamo torej veliko nasproti, živinoreja, eh, zaščita volkov, vse to povzroča veliko konfliktov. Nujno je, da rešujemo te politike in to vpliva na zaščito teh volkov. Kaj ti veliko bolj se posvečamo zaščiti volkov in zveri, kot pa um, podeželskega načina življenja. Treba je povdariti, da je nujno oblikovati vprašanja tako, da bi na najboljši način razložili javnosti načrt za zaščito volkov. To je treba izvajati na ozemlju, kjer poteka. Treba je pomisliti na kmete, na živinorejce, na vse tiste, ki so bivajo z volkovi. Treba je pomisliti tudi, kako bo volk zopet zaživel v življenskem prostoru in v okolju, ki se je zelo spremenilo. Je mogoče boljše, da živijo v bližini vasi ali pa v hribih, Treba je zagotoviti so obstoj, kajti tako volkovi kot eh, kmetje in živinorejci imajo pravico, da bivajo v istem prostoru. Če bodo volkovi zaživeli v hribih, potem bomo opazili, da bo upadla določena dejavnost, kmetovanje in pa tudi lov. Bomo sedaj pregnali živinorejce in pa tudi lovce. Treba je pogledati na pravico eh, živinorejcev z vseh vidikov, kako lahko sodelujemo, oziroma sobivamo na podeželju na način, da sprejmemo volkove. Ne smemo volkove obravnavati kot sveto žival. Treba je upoštevati tudi genetsko variabilnost v celotnem okviru in kontekstu v določeni državi. Imamo vedno prostor za reševanje teh težav na lokalni ravni. Vendar pa morajo sodelovati vse države članice pri zaščiti volov, volkov na svojem ozemlju. In bomo z volkovi resnično zagotovili biotsko raznovrstnost, eh, ne vem, ni jasno. Bo mm, res prišlo do upada vrste zaradi preganjanja volkov strani živinorejcev. Imamo veliko eh, različnih eh, stališč in ta simbolna vrednost volkov je tudi pomembna in eh, seveda se ljudje odzovejo na to, kako tako, da skušajo zdesetkati populacije volkov kakršen koli bo politika glede varstva te vrste, je treba vedno upoštevati, da če pride do odstrela volkov, mora to potekati v skladu z uradnimi odloki in pa uradnimi naročili. Treba je tudi načrtovati kolonizacijo volkov in volkove odstraniti iz določenih območij, kajti treba je tudi zastaviti natančne kvote. In res je, da je volk zasedel pomembno mesto v francoski kulturi. veliko krat zelo težko razložimo, kje so težave, kaj ti ljudje se resnično bojijo teh živeri. Če se volk ne bo bal več človeka, se, bo, se bodo tudi ljudje prenehali bati volkov. V Franciji ne najdemo načina sobivanja volkov z ljudmi. In mislim, da je treba najti druge rešitve, ne samo odstrel. Skušala sem predstaviti situacijo v Franciji in vidimo, kako se dramatizirajo določeni primeri in kako zelo ekstremna so stališča in kako zelo protislovna so mnenja. Smrtnost populacije volkov je manj odvisna od degradacije okolja, ampak od drugih politik. Treba se je osredotočiti na izobraževanje in pa tudi predvidevati posledice. Za konec bi rada povedala še to. Se bomo odločili na to, da, za to, da bomo za volkove predvideli kontinuiteto. Kot vidite, so volkovi iz določenih držav izginili, jih bomo zopet naselili. Si tega res želimo, kajti, če se bomo za to odločili, se bomo odločili za določeno razumevanje našega eh, okolja. V tem trenutku v Franciji ni volk eh, del naše naravne dediščine in še vedno nimamo nobene alternative za nadzor nad populacijo kot poleg odstrela. Eh, dr. Carbone. Hvala lepa, dr. Carbone. Nadaljujemo z vprašanji in odgovori. Veliko vprašanje, veliko ljudi želi zastaviti vprašanje, časa pa ni veliko na voljo. Torej, če ne bo dovolj časa sedaj, boste imeli priložnost kasneje v drugem eh, panelu. Torej, vsak poslanec bo imel na voljo eno minuto, da zastavi vprašanje. Prosim, da ste čim krajši. Najprej, gospod Vici. Uh... Prvi sem odlično. Vokovi predstavljajo težavo v Evropi, nekaterim so všeč, drugih jih je strah, veliko je težav z vokovi. Veseli me, da se številka vokov veča, ampak številke niso vse videli smo, da lahko naprimer v, Slova, v Sloveniji eh, sto volkov ubije 165 tisoč ovac letno. Pri nas imamo manj volkov in zato ni tako velike škode, ampak vseeno imamo težave z njimi. Če vprašate ekologe, koliko je volkov pri nas, bodo rekli 100 lovci bodo rekli več tisoč, tako da je res veliko vprašanje, koliko volkov dejansko je. Tukaj ni nekega enotnega odgovora. Ljudje v Evropi mislijo, da so volkovi nekaj dobrega. Na Slovaškem imamo že dva meseca peticijo, ki zahteva, da ne bi lovili volkov, da bi imeli ničelno kvoto za volkove in sedaj imamo 90 tisoč podpisov te, um, te peticije. To je dvakrat več kot je lovcev, tako da je to demokratično vprašanje. Majhen problem. Gospa Telemec, izvolite. Najlepša hvala, zahvaljujem se vam za to predstavitev. Vlk se je vrnil v Evropo, videli smo številke. 13 do 14 tisoč volkov, to je številka, ki je na voljo, morda jih je malce več, ampak kakorkoli že ni jih toliko. Odzivi pa so mešani. Znanstveniki se veselijo, gre namreč za zaščiteno vrsto. In mislim, da je to dobra novica za biotsko raznovrstnost, da se je volk spet pojavil v naših gozdovih. Namreč ureja količino divjih živali in divjadi, neposredno pa tudi um, pomaga pri dobri prsti in čistih vodah, je stare živali, šibke živali, bolne živali in tako naprej. Razumem pa tudi strah ljudi, predvsem eh, kmetov in eh, tistih, ki eh, pasejo ovce. Veliko ljudi je v okolju strah zaradi zgodbic, ki smo jih slišali v otroštvu. Ampak število volkov je povezano tudi z biotsko raznovrstnostjo in zato moramo v zakonodaji omogočiti sobivanje z volkovi. V Luksemburgu imamo načrt upravljanja z volkovi, kjer eh, omogočamo preventivne ukrepe. Se pravi, čujem, časa ni več na voljo. Toliko vprašanje je, da želimo dati vsem priložnost. Gospa Miller, izvolite. Ja, sobivanje z volkovi, po mojem mnenju, v nekaterih regijah pač ni mogoče. Zakaj? Slišali smo, da obstaja konflikt med biotsko raznovrstnostjo, ki jo želimo ohraniti, in volkovi. Biotska raznovrstnost v zaščitenih območjih eh, je problematična. Namreč, tako kot je povedal kmet iz Slovenije, potrebujemo območja brez volkov, če želimo ohraniti. Eh, število vrst v nekem območju. Upam, da nam bo znanost pripravila dobro oceno učinka, da bomo ugotovili, kaj je pomembnejše. To, da imamo kmetijstvo, da imamo živinorejo v gorah, ki ohranja dejansko biotsko raznovrstnost, ali pa to, da se vrne v naše kraje veliki plenilec, velika zver, kot je volk. V tem primeru bo v bistvu veliko področji zaraslo z nizkimi gozdovi, z grmičevjem in manj bo biotske raznovrstnosti. Vlk je sedaj zaščiten, ampak mislim, da bi morali nekako regulirati število populacije. Hvala lepa, najlepša hvala. Sedaj je na vrsti gospa Čekan. Profesor Bojtani. Hvala lepa. Profesor Bojtani je omenil Vovka, ki po noči danes tudi mirno nadaljuje svojo pot tudi čez Toskano. V Pizi v Toskani pa je 1.12. prišlo do pokola številnih ovac. In italijanski kmetje se bojijo, ker prihajajo vokovi. Leta 2017 smo v regiji Toskana opravili neke vrste študijo, uh, in ugotovili, da je volkov pri nas nekje 600, kar ni malo, če primerjamo te številke z številkami izpre, ki kažejo na to, da naj bi bilo volkov 1500 v Italiji, jih je očitno skoraj da polovica v Toskani. Namreč 180 evrov je v Italiji nagrada za vsakega volka, ki se ga ustreli. Zavedati pa se moramo, da volkovi povzročajo ogromno škodo, zato bi morali pomagati vsem tem kmetom pri, po, pri plačevanju posrednih in neposrednih stroškov, ki nastanejo zaradi volkov. Sander. Hvala lepa, gospa Sander, izvolite. Merci, madame la présidente. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, najlepša hvala za vse te zanimive predstavitve. Vidimo, da zaščita na evropski ravni deluje zaradi tega, ker je populacija volkov narasla. To ima seveda posledice za podeželje, za kmete, tako kot je predstavil to problematiko kmet iz Slovenije. To eh, še predstavlja dodatek vsem drugim težavam, s katerimi se soočajo naši kmetje. Imamo pa še eno vprašanje, ki se pojavlja in eh, to je razvoj in eh, porast križancev med volkovi in uh, psmi. Uh, je to tudi grožnja za naše kmete. Ta populacija res raste in kako lahko upravljamo z njo. Eh, hvala lepa, gospod Bogovič. Eh, hvala za besedo. Hvala tudi gospodu Stanetu Berganto za predstavitev situacije v Sloveniji, ki je zelo nazorna. Slovenija velja za državo, v kateri je sobivanje ljudi in eh, zveri možno, je že tradicionalno, vendar kar se dogaja zadnje leto je to, kar je profesor eh, zelo jasno pojasnil. Zaradi prepovedi odstrela, se pravi upravljanja s populacijo, ki so jo uspeli in zadržali predvsem, kot je gospod Stana dejal, urbani ekologi, je populacija tako medvedov kot eh, volkov se za tretjino povečala vsako leto. Ker se to dogaja že zadnja tri leta, so nam medvedi ušli iz 650 medvedov na 1300, v okovi iz eh, šestinštirideset na sto petdeset slovenija ima dvanajst tisoč hektarov gozdov samo na eni tretjini na štirideset tisoč hektarjih se pa ta populacija enostavno eh, dogaja zato je velik problem v živinoreji otroci na teh območjih hodijo v vrtce skupaj z lovci kar je nenormalno in namesto da bi bili država ki je sprejme sprejema to populacijo se dela odpor zato enostavno vprašanje ali ocenjujete da je upravljanje s populacijo, se pravi odstrel, potreben ta, takrat, ko enostavno ta številka preseže in ko tudi v gozdovih z biodiversitetnega vidika izginijo srnjad in jelenjad, ker jih volkovi prej pojedo, potem gredo pa na travnike na govedorejce. Uh, Najlepša hvala. Gospa Snitebauer je na vrsti. Hvala lepa, hvala za, pred, za to predstavitev. Prihajam iz Avstrije in sem kmetovalka. Pri nas je bilo veliko težav z volkovi, ko so napadali živino. Avstrija ima veliko majhnih kmetij, smo v alpskem območju in smo zelo ponosni na to kmetijstvo. Ponosni smo tudi na svoje pokrajine kot turistično destinacijo. Vabim vas, da obiščete našo regijo in videli boste, da je zato skoraj nemogoče pripraviti takšne električne ograje in eh, pse. Ne vem, sprašujem se, kako bomo zaščitili kmete, če že tako dobro ščitimo volkove. Dejali ste, da bo Evropa morala eh, opustiti določene kmetijske površine. Ampak to mene kot eh, kmetovalko boli. Namreč, kdo bo potem prehranjeval Evropo? Pravkar smo raz, razglasili eh, podnebno krizo in ne vem, če malo pretiravam, ali to pomeni, da bomo živila uvažali samo iz tretjih držav. To tudi ne bo smiselno, kaj ne? Hvala lepa, sedaj pa gospod Jar. Ja, Hvala lepa, predsedujoča. Nekaj vprašanj za kolega eh, profesorja. Dejali ste, da obstaja v Evropi samo ena populacija volkov. Komisija pa pravi prav nasprotno, pravi, da obstaja deset različnih skupin volkov. To je zelo pomembno za upravljanje z njimi. Kako je torej s tem? In drugo vprašanje. Zanima me, kako velika mora postati populacija, da se eh, ohranja. Torej, koliko volkov potrebujemo, da bodo sama zadostni, oziroma da bo populacija zdržna. Koliko volkov lahko prenese naša pokrajina? Ali lahko opredelite, ali obstaja kakšna regija, kamor volk pač ne sodi? Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Avken, izvolite. Hvala lepa, hvala našim gostom, da so prišli v ta odbor. Vokovi pač nimajo dobrega ugleda. Naše babice nas strašijo za vokovi, vokovi se celo preoblačijo v babice in vsi vemo, da so volki pač eh, nekaj groznega. Kakorkoli že, kolikor vem, obstaja več težav v Evropi z divjimi živali, kot so naprimer um, orli, ki napadajo živali in ne moremo se zaščititi pred temi plenilci. Ne vem, ali želimo zagotoviti, da ne bo več nobenih divjih orlov, nobenih eh, divjih ujet. A je to res naš namen? Več je napadov psov na ljudi, kot eh, napadov volkov na ljudi. To je problematično in eh, pogosto prihaja tudi do napadov psov na druge živali. Prosim torej za številke, če jih lahko potrdite. Tako še eno vprašanje. Gospa Evi, izvolite. Grazie, presidente. Hvala lepa, predsedujoča. Evropska komisija ima na voljo določene podatke v zvezi z različnimi populacijami volkov. In 609 populacij volkov v Evropi nima statusa zaščitene populacije. Dejstvo je, da še ne pomeni, da če je neka vrsta še v relativno dobro stanjem in da ji ne grozi izumrtje, še zato ni upravičena do kakršnih koli zaščitnih ukrepov. Tudi direktivo o habitatu moramo spoštovati in v tej direktivi jasno piše, da je treba zaščititi živalske vrste in da je treba skrbeti tudi za oživitev in obnovo določenih vrst. Pri nas imamo številne izkušnje z volkovi v preteklosti, je bilo podanih tudi nekaj ne preveč legitimnih predlogov v smislu s tem, v zvezi s tem, da bi morali volkove ubijati. Prevečkrat je bil dovoljen odstrel, v tem kontekstu je prihajalo tudi določenih kriminalnih dejanj. Zdaj pa se strinjam s tem, kar predlaga tudi naš premijer Honte. Mislim, da bi morali predvsem spodbujati soobstoj volkov in ljudi ne bi smeli zapasti tej medijski histeriji. Najlepša hvala, sedaj pa imamo nekaj minut za odgovore. Še predtem pa bi dala besedo predstavniku Evropske komisije, ki nam bo lahko podal komentar z vidika komisije. Hvala lepa, predsedujoča. V skladu z direktivo o habitatu morajo evropske države članice vsakih šest let poročati Evropski komisiji o vseh eh, vrstah, ki so vključene v direktivo o habitatu. Gre za stotine ocen, ki vključujejo tudi oceno o volku. To seveda poteka na podlagi načel in kriterij, ki so zapisani v direktivi, slediti pa je potrebno metodologiji, glede katere smo se dogovorili z državami članicami. V tem trenutku pripravljamo posodobljeno celostno oceno vseh zadevnih vrst in eh, ekosistemov. Ta bo zaključena naslednje leto. Imamo pa že nekaj preliminarnih eh, zaključkov, ki jih moramo seveda preveriti in pregledati, ampak vseeno. V skladu s temi preliminarnimi rezultati volk še ni dosegel dobrega uh, statusa, kar se tiče ogroženosti. Naslednji koraki so to, da Evropska okoljska agencija, ki nam pomaga pri pripravi tega pregleda, stopila v stik z državami članicami, da preveri vse številke, pripravi nacionalne povzetke in pripravi biogeografsko oceno na ravni Evropske unije. Januarja bo na to temo potekalo javno posvetovanje naslednje leto junija, ko bo potekal zeleni teden, na katerega ste seveda vsi lepo povabljeni, takrat bodo predstavljeni prvi rezultati. Poročilo o stanju narave v Evropski uniji bo objavljeno jeseni naslednje leto. Glede na to, da nimam na voljo veliko časa, bi se rad navezal samo na pisni odgovor, ki ga je komisija pripravila na um, na peticijo 426 eh, iz 2018, gre za peticijo iz Slovenije. V tem pisnem odgovoru smo opisali celovito, kakšno je mnenje komisije glede mnogih vprašanj, o katerih um, so razpravljali poslanci danes. Najlepša hvala. Najlepša hvala za vaš prispevek. Sedaj pa bomo prisluhnili odgovorom naših gostov. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zelo težko je odgovoriti na vsa vprašanja, zaradi, predvsem zaradi tega, ker vprašanja niso enostavna. Za ustrezen odgovor potrebujemo več konteksta. Da odgovorim na kratko znanstvena dognanja so zelo pomembna. So obstoj med volkom in eh, človekom je vprašanje, o katerem razpravljamo brez konteksta, brez podatkov, kakšna je škoda, koliko je volkov, koliko je ljudi, v kolikšni razsežnosti potekajo podeželske dejavnosti in tako dalje. Zato resnično podpiram vašo zahtevo po znanstvenih dejstvih in dognanjih. Torej, kolikšna je škoda. To je stvar regionalne vlade v Italiji. Ne gre za nacionalno evropsko raven. Evropska komisija je že ponudila sredstva za regionalni razvoj, za to, da porabijo sredstva. Tudi za to, to je odvisno od regionalne vlade v Toskani. Za pastire je tudi izguba ene ovce problem. Vendar pa naj to treba gledati um, širše. Večina ljudi se ne boji volkov in bi raje videli, da um, so volkovi v bližini. Ovčerejci pa ne marajo volkov, sedaj pa še križanci. Ko vidimo trende križanja med različnimi populacijami. Križanci dosežejo 5 do 10 odstotkov. Imamo pa takšne primere povsod v Evropi in te težave so rešili na lokalni ravni. Če imate primer križanja, je najboljše, da jih odstranite. Če pa imate 70-odstotno um, no, populacijo križencev, pa teh ne morete kar odstreliti. Torej, problem je res rešen, tudi zato potrebujemo znanstvene raziskave. Nekateri pravijo, da je število volkov previsoko. Ne vem, kaj pomeni previsoko število volkov. V nekaterih območjih imate več volkov, ljudje se jih enostavno ne bojijo. V nekaterih drugih območjih pa imate mm, mm, nekaj volkov in ljudje se jih strašno bojijo. Torej, ni nekakšnih magičnih številk, s katerimi bi določili, kdaj gre za preveliko število volkov. Poslanka iz Avstrije je omenila vprašanje turizma. V naravnem parku Ambruco, ki se nahaja uro vožnje od Rima, imamo milijon obiskovalcev in tam imamo eno največjih številk volkov nihče tam ni imel nobenih težav zaradi volkov. Torej ne obstaja nobene povezave med številom volkov in eh, upadom turizma. Treba je povedati turistom samo to, da volkovi ne jedo rdečih kapic in tako dalje. In še zadnje vprašanje, koliko volkov potrebujemo? To je zelo pomembno vprašanje. Gre za etično vprašanje. Brez težav preživimo brez volkov, vendar pa jih potrebujemo zaradi drugih razlogov. Niso nujno potrebni. E, nujno potrebno je zelo antropocen pogled na to in mislim, da mm, o tem ne moremo razpravljati um, z tega vidika. Najlepša hvala, da ste mi zopet dali besedo. Evropska komisija je na to pogledala iz sociološkega vidika. Ko govorimo o volkov, takoj govorimo o volkovih, takoj govorimo o težavah. To povzroča težave, kajti zelo težko si zamišljamo so bivanje, so obstoj, če začnemo z opisovanjem težav. Mogoče ne gre za to, da se bolj čustveno ali bolj racionalno odzivamo na to, ampak da to obravnavamo bolj pravično in pošteno. Ko gre za živinorejo ali za pašnjo in um, če govorimo o podeželju, govorimo samo o um, pašnji in o živinoreji, to ne drži. Zato, ker imamo te težave, je se treba iskati rešitev, vendar pa vokovi ne predstavljajo samo težav. Imamo veliko primerov so obstojen so bivanja, kjer so ljudje zelo zadovoljni zaradi tega, vključno z otroki. Treba je izobraževati na svetovni ravni, ne samo tukaj. V Franciji imamo poročilo o naravi, ki temeli na strahovih, na zaskrbljenosti in kako bomo reševali te skrbi, če ne bomo upravljali populacije živali, ki, zaradi katere smo zaskrbljeni. Torej, treba je zaščititi naravo na učinkovit način. Ohranjanje volkov ne bo odvisno samo od okoljskih eh, vprašanj, ampak je to predvsem odvisno od nas in od zmogljivosti javnih ustanov, da če se odloči za ohranjanje volkov, res gre za etično in sociološko vprašanje. In vprašanje eh, volkov eh, je res samo to, si želimo, da bi jih ohranili ali ne ali želimo omejiti število volkov, jih želimo omejiti na določeno območje, če jih sploh želimo zaščititi. Torej, treba je izobraževati o sedanji situaciji, o prihodni situaciji. Zakaj? Um, želimo so obstoja, zato pa potrebujemo oboje človeka in volkov. Če volkov ni, so obstoja ne bo. Če se odločimo za obstoj, potem moramo upravljati s to populacijo in omejiti njihovo um, gibanje in prostor. This... Najlepša hvala. Sedaj smo zaključili prvi panel, sedaj gremo na drugi sklop predstavitev. Besedo predajam Tatjani, ki je podpredsednica odbora za peticije. Torej, z nami bosta profesorja Truborst in Kojola. Prosim, da zasedete mesto tukaj na, za presedniškim pultom. Z veseljem vam predstavljam profesorja Truborsta, ki deluje na Univerzi v Tilburgu in je člen, član pobude za velike zveri, je pa tudi strokovnjak za okoljsko pravo. Je eden redkih odvetnikov, ki je tudi certificiran sledilec divjih živali. Najlepša hvala, da ste mi dali besedo. Za odvetnika je predstavitev tako kompleksnega vprašanja skoraj misija nemogoče, vendar pa se bom potrudil. Moj cilj je, da povdarim nekaj zaključkov, o katerih danes razpravljamo. Vse to je zelo pomembno z vidika upravljanja s populacijo volkov. Osredotočil se bom predvsem na lov in omejevanje populacije. Osredotočil sem na direktivo o habitatu, ki postavlja pravne meje, znotraj katerih poteka zaščita volkov. Tukaj vidite fotografijo volka, ki lovi plen, zato da nahrani svoje potomce. Torej, kje se mm, volkovi pojavljajo? pojavljajo? Vidite mm, obarvan prostor s temno modro in najprej morajo oblasti omejiti prostor za volkove in potem zagotoviti njihovo zaščito v skladu s četrto prilogo režima. Z, z svetlo modro barvo pa imamo bolj prožen režim. Vsi trije režimi, priloge 2, 3 in 4, eh, se zauzemajo za bolj eh, pozitiven status za konzervacijo populacije vlkov. Torej, kriteriji so, je merilo izumrtje ali možnost ohranjanja vrste in potem imamo tudi demografske genetske in pa tudi okoljske zadeve. Na finskem so opravili raziskavo in sedaj imamo več jasnosti glede ocenjevanja statusa ohranjenja. V skladu z zakonodajo mora to potekati na lokalni in na višji ravni. Višja raven je lahko tudi nacionalno ozemlje države članice. Načeloma pa lahko obravnavamo tudi čezmejno populacijo. In pa To pa ne velja za trete države, kot je Rusija. Sodišče je opredelilo pogoje za čezmejno oceno. In seveda so to pogoji za načrt ohranja populacije volkov, v katerih so se dogovorile vse države članice. V vsakem primeru je sodišče sedaj podalo zagon za priporočila Evropske komisije in tudi za stalni odbor Bernske konvencije, zato da se oblikuje načrt za vse večje čezmejne populacije zveri. Takšen pristop je smiselen, zaradi tega, ker je večina populacij čezmejnih in tudi zaradi tega, ker je pravni status lahko zelo eh, različen, odvisno od eh, države. To priporočilo ponuja tudi državam članicam možnosti za to, da izdajo izjeme za strogo zaščito, če je to potrebno. Naslednja prosovnica. Dalinec in jaz nismo v najboljših odnosih, torej peta priloga. Dovolimo lahko odstrel volkov, če se ohranja dovolj velik, visok status, če se nadzoruje ohranjanje in eh, če imamo dovolj sredstev za odstrel. Glede pogojev v četrti prilogi pa je treba izpolniti tri pogoje, če lahko odobrimo odstrel v skladu s 16. členom. Derogacija mora upoštevati razloge v, tem, v tej določbi, kot je naprimer preprečevanje hude škode za živino. Treba je tudi zagotoviti alternativne ukrepe poleg odstrela in tretjič um, to ne bo vplivalo na status dovolj velike, ohranjanje dovolj velike populacije. Treba je podariti tudi pomembno zadevo. Po razsodbi sodišča vemo, da člen 16.1e predstavlja podlago za zakonit lov na volkove, zato da preprečimo nezakonit lov Enake argumenti pa veljajo tudi za prostočasne dejavnosti bolj nasplošno. Pogoji so zelo strogi in jih je zelo težko izpolniti v praksi. E, glede dvoma v zvezi s posledicami lova na populacijo, sodišče mogoče lova ne bo odobrilo. V skladu s sodno prakso imamo štiri pomembne dejavnike, ki vplivajo na možnost derogacij za lov na volkove, kjer velja režim v, iz četrte priloge to lahko odobri sodišče, če imamo solidno populacijo, kjer imamo dovolj znanstvenih raziskav, če je to v skladu z nacionalno zakonodajo in če obstaja dovolj obsežen eh, načrt za ohranjanje čezmejne populacije Če pa je populacija majhna in šipka, če znanstvene dognanja niso zelo trdna, če nimamo dovolj eh, dobro načrt, načrtovanih nacionalnih načrtov za upravljanje čezmejnih populacij, potem verjetno ne boste dobili dovoljenja za lov. Še nekaj bi rad poudaril in eh, to je uporabo, uporaba različnih območij, ki se jih upošteva, ko se ocenjuje upoštevanje direktive o habitatu. Pri drugih območjih pa imamo različne režime, ki veljajo v skladu s to direktivo. Tista območja, kjer je zelo malo volkov, bodo zelo težko usklajena z režimi eh, iz druge in eh, četrte priloge. In še križanje. Direktiva o habitatu v skladu s priporočilom 173 Berenske konvencije predvideva dvojni pristop. Na eni strani se križance med volkovi in psi odstrani, um, pod nadzorom javnih organov, po drugi strani pa moramo zaščititi križance v skladu z zakonodajo zaščiti volkov. Tukaj imamo vire. Rad bi opozoril na članek, ki je bil pred kratkim objavljen in ki tudi vsebuje informacije v zvezi s sodbo sodišča. Najlepša hvala, gospod Troborst. Najlepša hvala, da ste se držali časovne omejitve. Sedaj predajam besedo drugemu strokovnjaku, kjer gre za pravni okvir. Z nami je profesor Ilpo Kojola, ki je eden največjih strokovnjakov za volkove na finskem. ukvarja se z nadzor, nadzorom večjih populacij velikih eh, zveri in pa tudi konflikte na tem področju. Profesor Kojela svoje delo opravlja na Finskem inštitutu za naravne vire. Objavil je tudi več člankov na to temo. Izvolite, profesor Kojela, deset ima, minut imate na voljo. Najlepša hvala gospa predsednica, zahvaljujem se vam za povabilo. Finska je primer države, kjer imamo pravi nadzor nad tem področjem od takrat, ko smo postali članice Evropske unije. Na tem področju imamo dva, dve območji. Eh, Severna Finska spada pod peto prilogo, preostali del Finske pa pod četrto prilogo, kjer imamo strožje pogoje glede eh, pravnega nadzora. Škoda je omejena na predvsem na črede severnih eh, jelenov. Na leto volkovi ubijajo približno 200 do 300 eh, severnih jelenov. Zunaj območja četrte priloge pa je škoda zelo omejena. imamo veliko težave, težavo zaradi ubitih eh, lovskih psov, ki jih ubijajo volkovi. Tudi vzreja severnih jelinov spada pod režim četrte priloge. Vendar pa tukaj obstajajo razlike z Rusijo, kjer ni nobenih omejitev. in um, tam je odstrel volkov popolnoma zakonit. Mm, zanimivo na finskem je to in kar eh, kaže na to, s kako velikim izzivom se soočamo, je to, da mm, populacije volkov nihajo v zadnjih letih. ni nobenih posebnih vzrokov za letno smrtnost, če si pogledate, kako se situacija spreminja od enega leta na drugo leto. Pravni nadzor lahko razloži to nihanje, kar je razvidno iz grafa. Uh, it shows up that this is illegal killing. Nezakoniti odstrel oziroma divji lov. To vpliva v veliki meri na nihanje v zvezi s populacijo. Analizirali smo situacijo z radijskim nadzorom. Približno 200 volkovom smo dali te ovratnice, s katerimi jih nadzorujemo. Vidimo povezavo med divjim lovom in med smrtnostjo med volkovi. To predstavlja veliki ziv, kajti imamo populacijo, ki smo modelirali, ki je dosti večja od empiričnih populacij. Če si pogledate območje vzreje severnih jelenov, vidite, da škodo povzročijo predvsem mladi valkovi, ki prihajajo iz um, Rusije ali pa tropi valkov, ki prihajajo iz južnih območij. Vidite, da nimamo veliko čezmejnih težav. Imamo nekaj eh, prišlekov, ki pridejo v severno Skandinavijo. Opravili smo tudi nekaj premestitev iz severne Švedske na južno Švedsko, kjer je vokov premalo. Če si pogledate, Znane podatke v zvezi smrtnosti volkov na območju priloge 4 v primerjavi z južnim območjem vidite, da je v desetih letih umrlo približno 200, malo več kot 200 volkov. Ti so bili odstreljeni s posebnimi dovoljeni, ki jih je izdala finska agencija za divje živali. ta dovoljenja so v skladu s 16. členom ABC, seveda odvisno od posameznega primera. V zadnjih dveh letih smo poskusili tudi z upravljanjem lova, s čimer smo želeli zmanjšati primere divjega lova. Torej, vidite leti 2013, 2014-2015. Videli smo, kako zelo krhek je ta sistem. Zaradi tega, ker se je populacija zmanjšala, razlog za to pa je bil, da da se je populacija odraslih volkov prekomerno povečala. Čeprav je bilo priporočeno, da se odstreli predvsem mlade volkove, vendar to ni delovalo. Ja. Yeah. Then we have discussed uh... razpravljali smo tudi o primeru, ki je povezan s členom 16a in z interesom zaščite divjih živali v vzhodnjo osrednji, na vzhodnjo osrednjem finskem eh, smo opazili upad populacije divjih jele, severnih jelenov in to je povezano z višjim številom volkov. Severnih jelenov je manj po celotni regiji in ta vrsta je postala skoraj ogrožena vrsta. Ni pa povsem jasno, če to lahko uporabimo tudi v primeru te vrste. kako bi lahko mi dosegli ohranjanje vrste in preprečili nihanje števila te vrste. Spraševali smo se, če bi lahko zakonitim lovom preprečili lov na črno. Naša agencija za ministrstvo je objavila načrt za upravljanje. Imamo tudi projekt znotraj EU eh, Life, ki se imenuje um, Arktični Vok. Več informacij o tem projektu lahko dobite na naši spletni strani. Hvala lepa, profesor Kojola. Hvala, ker ste nam pomagali, da smo malce privrčevali na času. Zdaj pa razprava. Nekaj se vas je prijavilo k besedi, tudi še od prejšnjega panela vas je nekaj ostalo. Najprej gospod Hojzling. Ja, vielen Dank erstmal für die Referate. Ähm, Najlepša hvala za te prispevke. Kot vidimo, obstajajo možnosti, kako regulirati populacijo volkov, ampak vprašanje je, zakaj to v določenih regijah ne deluje. Slovenija je tukaj jasen primer za to, da v nekaterih regijah očitno ne deluje ta regulacija. Ali je to problem eh, nacionalnih oblasti, ali je problem, da si ne upamo posredovati, ne vem. Mi kot politiki moramo biti zelo pazljivi, da ne bo prišlo do konflikta med mesti in podeželjem. V mestih imajo namreč bolj pozitiven eh, pogled na volkove. Želimo si, da bi tudi v gorskih regijah lahko živele ovce brez teh električnih ograj in tako naprej. Eh, To moramo rešiti in trenutno obstaja več različnih regionalnih pristopov. Težko je nekemu pastirju pojasniti, da je volk ogrožen v Evropi, če pa je pred njegovimi vrati eh, na desetine volkov. Tisti ljudje, ki so prizadeti zaradi volkov, morajo dobiti podporo, finančno podporo, podporo z ograjami, ne vem. Na nek način moramo omejiti škodo. V mnogih regijah imamo občutek, da nam ne uspe niti finančno popraviti škode, ki jo vokovi naredijo. You, Hvala lepa, gospod Hojzling. Kolegice in kolegi, prosim, da se držite ene minute, no vsaj, da se poskusite držati ene minute za vprašanje. Gospod Deserli je naslednji. Merci. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Bom skušal biti hiter, Mislim, da bodo šli vsi naši prispevki v tri smeri, tako kot uh, smo porazdelili tematike med tri panele. Mislim, da bi morali biti malce bolj racionalni in pragmatični v razpravi. To je odgovornost vseh nas izvoljenih politikov. Mislim pa, da bi morali ponuditi bolj jasen odgovor tudi na problematiko, s katero se soočajo kmetje, kot je ravno kar povedal kolega Heusling pripraviti bi morali analizo, koliko kmetov je izginilo zaradi volkov, koliko ovac in kos so volkovi pojedli. Tako bi dobili bolj optipljive dokaze v zvezi s to občutljivo tematiko. Volk je zaščitena vrsta ampak tudi evropski kmetje oziroma evropska kmetijska gospodarstva bodo kmalo postala zaščitena vrsta. Nekateri kmetje pa res včasih delujejo malce preveč dramatično, zato ker mi ne jemljemo svoje odgovornosti dovolj resno. Hvala lepa. Naj povem, da nihče ni ničesar povedal o tem, kako populacija volkov vpliva na biotsko raznovrstnost, zlasti v občutljivih okoljih, kot so alpske doline. Vidimo, da prihaja tudi do migracij drugih populacij. Volk je plenilec in lovi šipkejše vrste, naprimer opažamo, da srneži bežijo iz gorskih alpskih območjih v smeri mest. Definitivno pa je prišlo do povečanega števila prometnih nesreč, tudi zaradi teh migracij živali iz gora v doline. Zato me zanima, če imate kakršne koli konkretne podatke v zvezi s tem, koliko je bilo nesreč, koliko je bilo ubitih ljudi in kolikšni so stroški. Hvala, gospod Dorfman. Hvala lepa. Že pri prejšnjem panelu sem želel nekaj dodati. Kolegica iz eh, Francije je pokazala precej idilično situacijo. Z odborom za okolje smo obiskali eh, francoske Alpe in meni se zdi, da situacija ni tako idilična, kot ste vi to opisali. Profesor Trombost, dejali ste, da moramo eh, nekako obvladovati to populacijo in smiselno bi bilo, da bi to obvladovanje populacije imelo regionalni pristop. Lahko si predstavljate eh, sanacijo populacije v določenih območjih, kjer je poseljenost nizka, ali bi lahko to v okviru direktive Habitat delovalo? Ali mislite, da bi to lahko dosegli? Hvala lepa, gospod Buda. <clears throat> Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naši kmetje seveda niso pretirano veseli, ko poslušajo to razpravo. Namreč kar kopičimo omejitve za kmete, zdaj pa dodajamo še problematiko volkov. Ampak realen problem je v številu plenilcev, ki lahko soobstajajo z ljudmi v nekaterih državah. Pri nas v Romuniji imamo nekje 4000 medvedov, realno gledano pa jih je 6000. Dejstvo je, da je vedno več živali, vedno več zveri in da njihova populacija dosega že raven, ki ni več sprejemljiva. Takšne situacije po drugih državah ne najdemo. Predstavljajte si kmeta, ki ima 200 ovac. In z ovčjim mlekom, naprimer, lahko plača izobraževanje svojih otrok. Kaj se bo zgodilo s tem kmetom, če izgubi vse te ovce? V Bruslju se je lahko pogovarjati o tem, ampak realnost je malce drugačna. No. Gospod Vincek. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sam bi se kar strinjal s tem, kar so povedali kolegi. Ne gre zgolj za problem volka, gre tudi za problem medveda. Tudi v Romuniji, kot smo slišali, je prišlo do napadov strani teh živali. Ogromno ljudi je bilo ranjenih zaradi napadov živali. In ti napadi so se zgodili v bližini prebivališč ljudi. Volk in medved sta se preveč razširila. Dve tretjini populacije rjavega medveda se trenutno nahajata v Romuniji. In govorimo o dveh tretjinah popula evropske populacije rjavega medveda. Tako da verjetno je številka teh medvedov bližja deset tisoč. Res je, da danes medved ni več deležen posebne zaščite, ker se je populacija medveda okrepila. Imamo direktivo o habitatih, ampak mislim, da ta direktiva ne bi smela spodbujati ciljnega lova, še posebej, če te živali predstavljajo nevarnost za ljudi in tveganje za kmetijstvo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Moje vprašanje je za gospoda Tombosta. Večkrat ste povedali, da potrebujemo nadzorovano populacijo volkov. Ampak razlika je med tem, eh, kako populacijo ohranjati v eni državi članici in nasplošno. Kako boste to razmejili? Prej smo slišali, da obstaja genetsko gledano samo ena enotna populacija volkov v celotni Evropi in zato ne vem, zakaj se da razlikujemo različne populacije. Pa še nekaj, dejali ste, eh, da v primeru, da pride do velikih pokolov živine, da tukaj lahko potem pripravimo ukrepe. Kako se potem opredeljuje veliko škodo? Namreč, če sedaj razmišljamo o splošni populaciji ovac v eh, Avstriji, potem nikoli ne bomo prišli do dovolj visokih številk. Dovolj pa je en veliki pokol, da eh, to vpliva na strah v državi. Hvala lepa, gospa Sander. Hvala, gospa predsedujoča. Profesor Truborst, vi ste omenili direktivo o habitatih. Ta tudi ponuja to zelo strogo zaščito. Vendar ste omenili tudi člen 16 te iste direktive, ki državam članicam omogočajo določeno odstopanje od pravil in izjeme v seveda izjemnih primerjih. Zato bi vam rada zastavila naslednje vprašanje. Danes vemo, da imajo države članice vedno manj manevrskega prostora za to, da odstopajo od direktive o habitatih. Imamo namreč tudi sodbo sodišča, ki še bolj omejuje to odstopanje. Ali imajo države članice dostop do znanstvenih podatkov, na podlagi katerih lahko zahtevajo za izjemo in na podlagi katerih lahko tudi hitreje ukrepajo? Hvala lepa, gospa Gijar gospa predsedujoča. Leta dva tisoč osemnajst je prišlo do izgube kmetov v Avili, v severovzhodnem delu Španije pet milijonov evrov. In to jasno kaže na to, da volk in človek ne moreta sobivati, zlasti ne v kontekstu kmetijstva v Andalusiji na jugu Španije, smo pripravili tudi knjigo, v kateri volka kažejo kot skoraj da prijatelje otrok in domačo žival. In to je bilo pripravljeno s pomočjo programa Life. Mislim pa, da prisotnost volka ni zaželjena in je ne mogoč so obstoj v kontekstu kmetijstva in živinoreje. Ne vem, kako bomo dosegli različne cilje. Mi se zauzemamo za spremembo direktive o habitatih, ki bi volka obravnavala pravzaprav kot škodljivo vrsto. Hvala, gospod Jar. Ja, Najlepša hvala. Še dve dodatni vprašanji za oba gosta. Govorili ste o načrtu obvladovanja populacije v neki državi članici, ampak v Evropski uniji imamo eh, proste meje in volk to tudi izkorišča, namreč vsak dan prehodi veliko eh, razdaljo. Poleg tega me zanima, ali imate kakšna priporočila za vedensko motene volkove. Tudi ti namreč obstajajo. Kdaj eh, je nek volk vedensko moten ali obstaja opredelitev za to? Pa še nekaj. Ali lahko opredelite neko področje, kamor volk ne spada, ali lahko poveste kaj takšnega? Bušman. Hvala lepa, gospod Bušman. Najlepša hvala. Volkovi prispevajo k temu, da se vitalizira uh, divjad in da se ohranja ekosisteme. V nacionalnih parkih smo opazili, da je obstoj volkov povečal biotsko raznovrstnost. Vokovi so pomembni za biotsko raznovrstnost in so tudi faktor za povečanje flore in faune v neki državi. O vokovih se pogosto govori, da so nevarni za ljudi, ampak to prihaja iz eh, pravljic. Potem pa je tudi seveda eh, nevaren za živino. Pogosto se zgodi, da divjad eh, dobiva omejene prostore zaradi tega, ker ljudje izkoriščamo njihov življenski prostor in zato te, je ta divjad prepuščena volkovom. Mislim, da moramo vse te živali pač bolje zaščititi. Hvala lepa. Zdaj pa še zadnje vprašanje, gospod Kristensen. Hvala lepa. Danes sem Vi har i år 200 år været ulvefri i Danmark. Zato bom govoril po dansko. Na danskem smo bili prosti volkov 200-300 let. Zdaj pa se jih je pojavilo, ne vem, 70, 20, toliko se jih je vrnilo. In naši kmetje so precej frustrirani, pravzaprav so zelo frustrirani. Volkov se ne bi dotaknili niti z najdaljšo možno palico. kmetje pri nas so ne samo zaskrbljeni, temveč tudi zelo jezni. Zato se mi zdi, da bi morali imeti pravico regulirati volka. Volk bi moral biti hitro odstranjen, če povzroči škodo. Hvala lepa, predem dam besedo strokovnjakom. Pa bomo dali besedo še predstavnikom ekonomsko-socialnega odbora in komisije. Oziroma kako? Samo ekosok. Izvolite. Hvala lepa. Govorila bom nizozemsko, če lahko. Sem članica nizozemskega združenja kmetov in predsednica rejcev ovac na nizozemskem. Imam vprašanje za gospoda Trauborsta, namreč eh, to je nekako povezava med prvim panelom in drugim panelom. Na to temo je moje vprašanje. V prvem panelu eh, ste govorili o kriterijih eh, za to, eh, v katerih pogojih lahko volkovi živijo. Nacionalne vlade lahko sprejmejo ukrepe za omejevanje števila volkov. Ampak ali moramo počakati na nizozemskem, dokler se pri nas ne bo naselila velika skupina volkov, preden bomo lahko sprejeli takšne ukrepe? pri nas imamo volkove, ki prihajajo iz Nemčije. In zato ne vem, ali ima naša vlada kakšno uh, možnost, da omejuje to populacijo, glede na to, da v bistvu oni prehajajo meje. Hvala lepa vsem, ki ste zastavili vprašanje. Zdaj pa imate zelo težko nalogo. Dve minuti in pol vsak, ker nam res zmanjkuje časa. Dve minuti in pol vsak za odgovore. All right prav. Zelo bogat nabor vprašanj ste mi zastavili. Nekatera vprašanja lahko pravzaprav združim. Prvo vprašanje je, zakaj ta merila ne delujejo v praksi? Zakaj naletimo na težave pri izvajanju, še posebej, ko gre za izjeme in odstopanja? Tu bi povdaril, da sodna praksa sodišča pravi, da je treba direktivo o habitatih razlagati na določen način. Več kot je volkov, bolje kot jim grem, več manevrskega prostora država članica dobi za upravljanje volkov, za lov volkov in za odstrel volkov. Nacionalna tendenca pa je običajno takšna, da na področjih, kjer je volk problematičen, skušajo volka zmanjšati oziroma število volkov zmanjšati. In za vsako izjemo, za katero zaprosijo, morajo potem predstavljati svoje argumente na sodiščih. Če želimo več prožnosti pri lovu na vokove mora to zakonodaja tudi izredno navesti. In tu se potem dotikamo tudi oblikovanja območij za vokove. O tem sem na kratko že govoril v svoji predstavitvi. Ne vem, ko gre za območja, kjer naj bi imeli manjše število volkov ali pa sploh nobenega volka. In to je problematično zlasti v luči prilog 2 in 4. Zagotovo pa bo več priložnosti, da se uvedejo regionalna območja na nacionalni ravni, če je populacija volkov na splošno v tej državi dobra in če je tudi čezmejna populacija ob sosednjo državo relativno stabilna. Potem pa še, kako ohraniti status volkov. Zadnja sodba sodišča sicer ni najbolj jasna, kakšen pristop naj zauzamemo do ohranjanja populacije volkov. Jasno je, da vsaka država članica, naprimer Nizozemska, Avstrija, nima strogih zahtev na nacionalni ravni, kako ohraniti populacijo volkov. Zadnja sodna praksa kaže, da se lahko zauzame mednarodni pristop, da se preverja naprimer tudi čezmejni vidik teh populacij volkov. Vendar to ne more biti izgovor za to, da bi naprimer nizozemska rekla, ja, mi se bomo držali enega tropa, Nemčija pa bo rekla, da bodo to vprašanje obravnavali drugače ali pa na polskem potrebujemo medvladno sodelovanje, v okviru katerega bi se lotevali tudi zadevnih čezmejnih populacij in na ravni te čezmejne populacije v okol bi morali postaviti pragove, na to pa bi morali razumno porazdeliti ta čezmejni trop v okol med vse zadevne države. Šele na tej podlagi se lahko potem odločamo o odobritvi izjem ali ne. Če naprimer ugotovimo, da odstrel znotraj dela skupne populacije ne bo vplival na splošni ohranitveni status vokov. Malce sem presegel čas, mi je žal. Profesor. Hvala lepa, profesor Traubor. Vem, da ni enostavno vsega povedati v tako kratkem času. Profesor Kojola. Yes, Hvala lepa. Eno vprašanje se je nanašalo na to, kam vokovi sodijo in kam ne sodijo. To je zelo politično vprašanje. Nasplošno pa se mi zdi, da nam je čisto všeč, da so vokovi del divje favne. Nič nimamo proti, če so tam, nekje zunaj. Ne želimo pa pretirano, da se širijo v območja, kjer živijo ljudje. Ne želimo jih videti na podeželju, kjer je prisotna tudi infrastruktura za ljudi. Nasplošno gledano volkovom oziroma populaciji ne gre zelo slabo. Res pa je, da v nekaterih delih Evrope volkov res ne marajo, so nezaželeni. Morda res ne bi bilo napačno, če bi naredili neke vrste zemljevid Evrope. Nekaj zemljevidov sicer že obstaja, ampak en tak bolj splošen zemljevid Evrope, kjer bi opredelili tvegana območja, katera območja so najbolj tvegana za volkove, kje prihaja do konfliktov V južnem delu Evrope so volkovi večinoma v gorskih območjih. Pa tudi v severni Evropi, naprimer na finskem, vokovi prihajajo v južni del države, kjer nimamo zgolj gozdov, ampak tudi kmetijske površine. Hvala. Thank you, Hvala, profesor Kojola. Hvala obema strokovnjakoma. Zdaj imamo pa manj kot pol ure za tretji panel in prosim, da se res držite dodaljenega časa za govor. Predsednik odbora Agri Norbert Lins pa bo predsedoval tej, temu panelu. Najlepša hvala in hvala vsem kolegom in kolegicam eh, za to, da ste vodili oba panela do sedaj. Hvala tudi za prisotnost eh, članom mojega odbora, ki so tukaj tako številčno zastopani. Kar se tiče porazdelitve prisotnosti in potem, kakšen je tu danes interes in prisotnost v dvorani, bi bilo smiselno, da spregovorimo o tem, kako smo si zamislili to predstavitev danes. Kolegi in kolegice v tem tretjem panelu bomo spregovorili o vprašanju, kakšen je vpliv volka na okolje, kakšen je vpliv volka na podeželsko prebivalstvo in kakšno je sobivanje z domačimi eh, živali in živinorejo. Sobivanje z živinorejo je pomembno. In razpravljati moramo tudi o tako imenovanih območjih brez volkov. Z nami sta dva strokovnjaka in danes moramo res omejiti čas. Sedem minut ima vsak izmed gostov na voljo. Najprej bo spregovoril dr. John Linen, oziroma Linel, iz Norveškega instituta za naravo in raziskave o naravi. Ta je pripravil tudi poročilo za odbor Agri glede eh, oživitve volkov in um, ohranjanje prihodkov za eh, kmete v teh območjih. Potem pa gospa Mišel Bodoa, ki je predsednica Združenja za ovce, ovčerejo in ovčetino. Poleg tega je tudi kmet, um, kmetovalka v Franciji in ima sama 500 glav ovac ter 57 hektarjev zemljišča. Dr. Linel, izvolite. Hvala lepa za priložnost, da ponovno obiščem parlament. Očitno sem močno grešil v prejšnjih življenjih, ker se moram zdaj spet pogovarjati o konfliktih. Kamorkoli grem, se pogovarjam o konfliktih, raj bi se pogovarjal o pozitivnih stvarih, ampak očitno se bom celo življenje pogovarjal o konfliktih in bil do tega pozitivno naravnan, kakorkoli. Slišali smo že o tem, kaj se dogaja z ohranitvijo volka v Evropi. Mislim, da smo bili kar uspešni. Je pa res, da je nekaj, kar je razlog za zadovoljstvo enega, lahko razlog za nezadovoljstvo drugega. Namreč volkov je danes v Evropi 17 tisoč, kar pomeni, da smo dobro ohranili populacijo. Danes smo v prispevkih slišali, da ti konflikti vplivajo tako na vsakdan ljudi in tudi na njihovo možnost za preživetje. Konflikti so na področju gospodarstva in tudi na socialnem področju. Vsak ima določene izkušnje z enim ali drugim. Gospodarski konflikti se najlažje izražajo predvsem v količini ovac ali kos kjer nastane škoda. 25 tisoč ovac naj bi bilo lani ubitih v državah članicah. Izključili smo nekatere večje države, tako da je številka morda celo majce višja. To je samo nič celih nič pet odstotkov populacije ovac na celinski Evropi. Torej, na evropski ravni to nikakor ne ogroža populacije. Če pa si pogledamo lokalno raven posamične kmetije ali regije, je ta vpliv še kako občuten, realen in velik. Gre za veliko asimetričnost, torej, ko gre za vpliv. Številni kmetje to dojemajo kot velik problem, lokalno gledano. Zelo pomembno pa je vedeti, da volk ne deluje sam. Namreč volk je samo še en izziv v naboru izzivov, s katerimi se kmetje soočajo. Naprimer, kmetje delujejo na gorskih območjih, tam je živinoreja težka in potem se ukvarjajo še z volkom. KAP oziroma SKP, Svetovna trgovinska organizacija, vse to je zelo abstraktno, kmete tega ne razumejo, razumejo pa, ko vidijo volka. In ko se kmete jezijo glede volkov, skušajte slišati ozadje, ki je privedlo do, to, do te jeze. Namreč volk je potem zgolj še ena frustracija na kup preostalih frustracij. No, in tudi, ko naprimer rešimo problem volka, ko volka odženemo, kmet še vedno ostane tam in ima še vedno za rešiti cel kup težav. To velja zlasti za majhne kmete. Drugi konflikt, ta pa je nekje na meji med socialnim in gospodarskim. Tole je prava prisojnica ko gre za živinorejo, tu obstajajo rešitve. Veliko že vemo o blažilnih ukrepih, vemo, da je moč zmanjšati vpliv volkov na živino. Vnašanje sprememb ni enostavno in ni poceni, poleg tega traja nekaj časa vse skupaj, je pa vse skupaj izvedljivo, kjer obstaja volja, obstaja tudi način za zmanjševanje izgub, ne ravno na ničlo, ampak na raven, ki je sprejemljiva. To pa je vse v rokah nacionalnih in lokalnih vlad, kako uvesti te spremembe. V večini držav so to sekundarni ukrepi. Najprej je treba izvajati preventivne ukrepe, šele potem se lahko lotite streljanja volkov. Potem je pa tu še problem z jeleni zlasti v severnih nordijskih državah. Tam težko zaščitijo jelenat pred volkovi, saj jih ne morejo vseh teh jelenov kar ograditi vse povsod. In tu je tudi težje blažiti negativne učinke. Potem drugi konflikti. Niso zgolj kmetje tisti, ki imajo težave. Tudi lovci na volkove ne gledajo najbolj pozitivno. Kakšen je, na primer, vpliv volkov na lovske pse? 100 do 150 na leto, ampak za lovca je izguba lovskega psa velika izguba, tudi čustvena izguba. Ne vem, ali naj na to res gledamo kot na konflikt ko volk napade lovskega psa, ali gre tu zgolj za preživetje, kot je opredeljeno v naravi. V vsakem primeru lovec utrpi izgubo. Prihaja torej do konfliktov med ljudi in volkovi ter med različnimi interesnimi skupinami posameznikov, ki imajo tudi različen vpliv, različne težave ljudje izražajo potem frustracije tam, kjer se sprejema odločitva, ali je to lokalna, regionalna, nacionalna raven. Upoštevati je treba tudi vrednote, ali prevladujejo tradicionalne, sodobne vrednote, kakšna je stopnja izobraževanja, kakšno je znanje in tako naprej. Nimamo jasnih argumentov za ali proti to je velika napaka. Misliti, da je javnost tako natanko razdeljena za ali proti. Javnost je zelo kompleksna in tudi pri različnih konfliktih zauzame drugačen pristop. Smo pa vedno bolj priča temu, da pod vso to frustracijo, pod vsemi temi konflikti ležijo zelo raznoliki pogledi na to, kako naj bi evropska narava izgledala, kako naj se jo uporablja kako v tej evropski krajini zagotoviti tako ohranjanje živalskih vrst, kot tudi živinorejo, kmetijstvo in tako naprej. Mislim, da je ta ločnica v javnosti zdaj precej daljša in zajema več vprašanj. In še socialni konflikt. Vemo, da prihaja do konfliktov med ljudmi, vprašanje je, kako jih razrešiti. Na voljo imamo tehnične in druge rešitve, naprimer dialog, sodelovanje, nadzor. Volka ne bomo ohranili, če bomo zaščitili čisto vsakega posamičnega volka. Uporabljati moramo tehnične rešitve, politične rešitve, dialog, vključenost v delo. Najti je treba pravo mešanico ukrepov, da bomo lahko presekali ta polariziran konflikt noben ne bo imel koristi, če se bomo te tematike lotevali zgolj kot neke strogo ločene problematike, na kateri strani najdemo kmete in volkove. Veliko teže je zagotoviti soobstoj med različnimi skupinami ljudmi z različnimi vrednotami. Mislim, da bi morali biti bolj konstruktivni in se pogovarjati o tem, kako zagotoviti soobstoj v prihodnje. Hvala. Najlepša hvala. Za sedem minut eh, dobi besedo Mišel Budan. Mm, hvala lepa. Samo sedem minut mi je ostalo, zato da vas prepričam. Lep pozdrav vsem. Sem ovčerejka, samo 500 ovac imam, tako da sem relativno majhna reka. Hvala lepa gospodu. Bergmanu pa tudi ostalim, gospodu Bergantu iz Slovenije, ki je izpostavil problematiko. Poglejte si fotografijo na desni strani. Z rdečo in oranžno imamo označena območja z različno stopnjo ogroženosti ovac zaradi prisotnosti volkov. Gre za izjemno občutljiva območja. To prosojnico sem želela pokazati zato, ker se mi zdi smiselno najti ustrezno ravnotežje med ohranjanjem volkov in zaščito ovac. Mislim, da je kmetijski sektor tisti, kjer lahko najdemo rešitve in komisija nam lahko tu pomaga. Tudi svojo podnebno politiko, še posebej je kmetijski sektor lahko veliko pomoč pri zajemanju in shranjevanju oglika. Tudi nemški kolegi so že povedali, s kakšno problematiko se soočajo. Vemo, kaj se zgodi, ko nastane škoda. Poglejte si te fotografije malih ovac in razmišljate ob tem o dobrobiti živali. Tako kot eden od poslancev bi tudi sama rada izpostavila stres, ki ga doživljajo rejci. Danes imamo velike težave, predvsem z privlačnostjo našega poklica. Rejci v Evropi se vse bolj starajo in te generacije rejcev bo treba obnoviti. Rejci so tisti, ki ohranjajo gospodarstvo na regionalni ravni, ki skrbijo za regionalni razvoj, za podeželje in ki nam ponujajo tudi kakovostne proizvode. Hrvaški kmet pravi, da ima vedno več težav za ohranjanje mladih pri živinorejskih dejavnostih, predvsem zaradi težkih delovnih pogojev, ki včasih niso kaj dosti drugačni kot tisti v srednjem veku. V Franciji imamo poleg tega že 25 let na voljo načrte za volke, zato smo lahko neke vrste referenčna država pri teh vprašanjih. Zaščitne ukrepe potrebujemo tudi, naprimer, pse, ograje, ampak tam, kjer je največ zaščitnih ukrepov v zadnjih 25 letih, ugotavljamo, da prihaja tudi do največjega števila napadov. Kar pomeni, da se volk prilagaja vsem preventivnim ukrepom. Nekaj bi se torej morali naučiti tudi iz tega. Slišala sem danes dopolne, da obstajajo rešitve, ampak če si za primer vzamemo zgolj Francijo, lahko gotovimo, da s preventivnimi ukrepi nismo bili uspešni, zato ker volk še naprej napade in vedno več je žrtev. Kljub temu, da se s tem ukvarjamo že 25 let. Prej sem omenila tudi Nemčijo, malce mi nagajajo prosojnice. Ne vem več, kje sem pri napadih. Aha. No, vidite na tem grafu, da je vse skupaj eksplodiralo in da že nimamo več nadzora. Na tem grafu pa vidite, da je v petih letih prišlo do 15 tisoč napadov. Gre za napade v Španiji in tudi na govedo se spravljajo volkovi. Bi se dotaknila še bistva. Več kot sto let so bili rejci in kmetje cenjeni zaradi gospodarske vloge, ki jo upravljajo in tudi zaradi ohranjanja podeželja. Dejstvo je tudi, da oni skrbijo za našo prehrano, da je to njihova prva naloga. In hrana je tista, ki jo nudijo evropskim in nacionalnim potrošnikom. Zahvaljujoč njihovemu delovanju ohranjamo tudi biotsko raznovrstnost. Ker pa je volk zdaj koloniziral Evropo, se moramo zaščititi. Potrebujemo ograde, pse, druge preventivne ukrepe. In v gorskih območjih, kjer se prav tako pojavlja živinorejska dejavnost, vokovi zdaj pri, post, predstavljajo problem. Kljub preventivnim in zaščitnim ukrepom prihaja do vse večjih konfliktov. Naprimer, tudi župani pri nas so sprejeli odločitev, da bodo nekatere sprehajalne poti v gorskih območjih prepovedali, zato ker psi, ki sicer po noči ščitijo živali, potem čez dan ščitijo te iste poti in pogosto na ljudi gledajo kot na volkove. Pri nas smo sprejeli določene ukrepe in ugotavljamo, da imamo hude težave, ker moramo vedno zagotoviti vedno več psov. In prihaja do vse večjega trenja. Pes verjetno ni idealna rešitev. Tisto, kar potrebujemo, je, da najdemo neko ravnoteže, kako uporabljati tako doline kot gorska območja za različne dejavnosti. Sama sem zelo vesela, ker je potekala v parlamentu 18. marca tudi konferenca, na kateri je bilo podanih nekaj skupnih izjav. Danska, Estonija, Francija, Latvija so skupaj predstavile izjavo, tudi odbor regije je predstavil svoje mnenje. Imamo določena skupna stališča, zato je pomembno, da danes upoštevamo vse, kar je na mizi in da najdemo rešitve. Ko se pa... Vzpostaviti je treba ne sistem sobivanja, ampak soprilagajanja. In zdaj prehajam neposredno na zaključek. Če civilna družba v Evropi želi, da živali spustimo iz ograde, če Evropska civilna družba želi certificirane proizvode, če želi dobrobit živali, tudi ko gre za domače živali, če želimo ohraniti biotsko raznovrstnost. In vemo, da 85 ovac biva na opuščenih območjih, kjer druge možnosti kot očaraj ali kozereje ni. Če želimo ugoditi tudi zahtevam komisije glede udeležbe kmetijstva, pri podnebnih spremembah, lahko zgolj v kmetijskem sektorju najdemo racionalne rešitve za upravljanje populacije plenilcev v celoti. Imamo medvede in druge plenilce. Razmislite tudi o tem, kako bomo obnovili generacije in tudi sam sloves poklica. Še par besed preden zaključim. Zdaj ne zahtevam, da bi zdaj preganjali volka in ga lovili. Zaščititi je treba krdelo. In ko govorim o vzajemnosti, imam v mislih to, da moramo volka naučiti, da ga bo strah ljudi. In od prvega napada Dalje mora volk vedeti, da je lahko tudi sam predmet napada. Ko bo to zaščutil v prvem napadu, bodo preventivni ukrepi, ki nastanejo celo bogatstvo. K čemu prispevali? V preteklosti nekateri ukrepi niso delovali, zato bi zdaj države članice vse morale sprejeti ukrepe, da bodo lahko odreagirali od prvega napada dalje. Najlepša hvala. Sedaj pa vprašanje. Besedo dobi najprej gospod Šablank iz eh, odbora Rigi. Največ dve minuti imate na voljo, gospod Jacques Blanc, izvolite. President, me Hvala, gospod predsedujoči, za besedo. Rad bi predstavil priporočila odbora regije v zvezi s pašniki. V četrtek, 8. oktobra, smo to sprejeli soglasno. Ohraniti je treba dejavnosti na pašnikih, če želimo ohraniti kmetijske dejavnosti povsod v Evropi. Samo tako bomo ohranili živo podeželsko tkivo. Nažalost pa je stanje zelo zaskrbljujoče v številnih evropskih državah, kjer so populacije zveri v porastu. Zveri povzročajo veliko škodo in ta škoda se še povečuje. Lokalni regionalni organi zato od komisije zahtevajo, da razmisli o spremembi direktive o habitatih in sicer na podlagi naslednjega poročila o stanju v naravi, ki naj bi ga objavili v začetku prihodnega leta. Nekatere populacije volkov ne morejo več biti obravnavane kot ogrožena vrsta. Države članice potrebujejo več sredstev in več prožnosti za to, da bi lažje upravljale z velikimi zvermi, kot je v odboru Agri to povedal gospod Lepa, finski kmetijski minister. Finska tudi trenutno predseduje svetu Agripeš. Potrebujemo strategijo za biotsko raznovrstnost. Ohraniti je treba vrste istočasno pa moramo ponuditi tudi odškodnino za vso izgubo, ki so jo utrpeli kmete. Lahko bi se poslužili tudi sklada za razvoj podeželje. Letni strošek za zaščito krdel in za izplačilo odškodnin je na podlagi mednarodnega agronomskega inštituta znašala 84 tisoč evrov na posamičnega volka ohraniti je treba tudi dejavnosti na področju živinoreje, če bo vok prisotna, to ne bo mogoče. Hvala. Vielen, vielen Dank. Najlepša hvala, gospod eh, Blank. Sedaj pa bomo imeli priložnost za vprašanje in odgovore. Kolegi in kolegice, prosim, da zastavite kratka vprašanja, pol minute največ, kolegica Sander. Najlepša hvala, gospod predsednik. Čisto kratek komentar za gospo Budva. Najlepša hvala, da je tako strastno predstavila vse izzive na terenu in v praksi. In res je, tudi mi v Evropskem parlamentu moramo biti dosledni v naših odločitvah več biotske raznovrstnosti, okrepljen boj proti podnebnim spremembam, zdrava hrana. Vse to je zelo pomembno za naše kmete, zato je pomembno, da delamo v tej smeri. Hvala, Hvala lepa, kolega Bogovič, izvolite. Hvala za ta glas razuma, ki prihaja iz realnega sveta, ki ste ga danes prenesli v Evropski parlament. Sam sem se srečal s prizadetimi Eh, kjer ta povprečja nič ne držijo na blokah kjer je osrčje tega, teh dogodkov je bila vsaka peta kmetija napadena in ko srečaš mladega kmeta z dvajsetimi eh, kravami ki mu je na dvorišču hleva dvajset dvajset trideset metrov od hiše volk raztrgal štiristo kilogramsko telico s katero je mislil razširiti svoje čredo in ko vidiš njihova dva mlada otroka ti je vse jasno zato mislim da moramo biti realni in resnično upravljati s temi populacijami in verjamem da je to kar je bilo danes slišano tu v evropskem parlamentu koristno predvsem za tiste ki na ta problem gledajo zgolj iz bruseljskega balončka. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Nekaj številk. 30. oktober smo v Franciji zabeležili 10 tisoč ovac, ki, ki so jih obili volkovi. Vse ostalo ne šteje, ker štejemo samo uradno zabeležene številke. Gre za zelo velike številke. Eh, in ravno tako ne upoštevamo splavov, kajti čreda, ki jih napadajo volkovi, ponavadi utrpijo veliko takšnih primerov splava. Istočasno pa imamo proračun v Franciji za zaščito kmetij pred volkovi in ta pomoč znaša 80 tisoč evrov na volka. Torej, treba je zaščititi podnebje, zato potrebujemo šotišče, pašnike in pa tudi ovce. Zato potrebujemo tudi regionalne rešitve. Hvala lepa. Kolega Rupi, izvolite. Ačiū gerbiamas pirmininkė. E, situacija. Najlepša hvala. Kar se tiče te situacije, bi rad povedal naslednje to, kar je za nekoga dobro, je lahko za drugega slabo. Tako pač je. In težko bomo našli skupno rešitev, ki bo ustrezala vsem. Vprašanje pa je, kakšne konkretne ukrepe bi lahko predlagali. Morda je sedaj pravi čas, da pripravimo nek sistem prepovedi in ukrepov za omejevanje volkov, drugače se bo populacija večala. Doseči moramo nekakšno ravnovesje. Morda bi res morali razglasiti nekakšna območja brez volkov, zato da zaščitimo kmetije, ki eh, se tam nahajajo. In zato bomo gotovo potrebovali tudi pomoč eh, raziskav, raziskovalcev in eh, znanstvenikov. Hvala lepa. Najlepša hvala, kolegica Šmitbauer, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči, in najlepša hvala za te predstavitvi iz zadnjega panela. Hvala, gospi Buduar takoj je jasno, ali nekdo živi od kmetijstva ali samo govori o kmetijstvu. Tako da se vam res zahvaljujem za ta pogled. Govorimo o območjih brez volkov in zato imam za vas vprašanje. Pogosto govorimo o zaščitenih območjih, v Avstriji imamo več kot 8000 takšnih planot. Zanima me, kaj je po vašem mnenju realistično, da bi lahko eh, imeli takšna zaščitena območja, kjer se lahko pasejo ovce. Hvala lepa, to so bila vprašanja. Tolmače, prosim, če lahko z nami ostanejo še dve ali tri minute, potem pa bomo nadaljevali po angliško. Besedo bi takoj dal gospe Budvar, da lahko po francosko poda svoje odgovore. Potem pa bomo nadaljevali po angliško. Kot sem dejala, kmetijstvo in eh, živinoreja ne želi odpraviti direktive o habitatih in ta je zelo dobra za biotsko raznovrstnost. Kmetje imajo danes eh, toliko nalog, ki jih morajo praviti za to, da zadostijo zahtevam civilne družbe, da je treba odpraviti to veliko breme in stres, ki Um, bremeni naše kmete. Sodelovala sem eh, na srečanjih Outlook, kjer govorimo o dobrobiti v, na delovnem mestu in tako dalje. Kaj pomeni to vprašanje za kmete in za njihove družine? Zagotovo obstajajo rešitve. Sobivanje je vedno obstajalo v vzhodnih državah. Imeli smo čredo ovac in volkovi so se držali um, daleč od črede. Zakaj? Zato, ker so volkovi vedeli, da če se bodo preveč približali, bodo ubili. Bojil se je ljudi. Sedaj pa volk ve, da je zaščiten, zato se ne želi približati čredam. torej vse, če m, ovce je treba zbrati, preden se zmrači, jih eh, postaviti na zaščiten kraj, da ne bo um, jih eh, napadal volk. Torej, želimo, da spoštujete naš poklic, da lahko dobimo možnosti, da, da zaščitimo naše črede in da velja za vse države članice, kajte volkovi ne poznajo meja, da vemo, koliko je volkov, da dobimo čezmejne številke Kot smo slišali, je enotni trg zelo e, dober za volkove, ki se lahko prosto gibljajo. Torej, treba je dobiti natančne informacije o tem, koliko je volkov, na to pa je treba harmonizirati vse ukrepe glede teh številk. Samo tako bomo delovali učinkovito. učinkovito. Kmet in življarec morata biti v središču vaše politike, če ne nam ne bo uspela. Seveda obstaja podeželski način življenja, vendar pa je naselitev eh, volkov predvsem eh, v hribih. predvsem v tistih departmajih, kjer je veliko uh, živinoreje. Delam s petimi čredami. Če bi uporabila protokol zaščite, bi zato potrebovala 14 psov. 14 eh, psov potrebujem in tudi v zimskih časih, ko bo veliko snega. Um, živim v, na vulkanskem območju, ki je tudi del UNESCO in če bom pustila, da psi prosto hodijo v krug, bodo verjetno tudi pse napadli volkovi. Merci, merci beaucoup. So, filen, filen.